Dobro jutro. Dobrodošli na seji odbora za proračunski nadzor. Nadaljevali bomo z razrešnico za leto 2013. Pozdravljam komisarja Šemeto. Če bo vse po sreči, bo gospod Šemeta danes zadnjič tukaj z nami. Pozdravljam tudi gospoda Lazara, predstavnika računskega sodišča. Nihče nima ugovora v zvezi z dnevnim redom. Prav tako vam želim nekaj sporočiti. To je prav tako navedeno v novičniku odbora KONT. To zasedanje se prenaša preko spleta, sedaj pa točka 3. Zapisnike imate pred seboj, gre za zasedanje 8. septembra ter 22. in 23. septembra. Komentarje prosim vložite do konca zasedanja, drugače bo to sprejeto. Prav tako smo pripravili povzetek priporočil koordinatorjev 8., 22. Eh, in 23. septembra, to je priključeno zapisniku in v pisnem postopku je bilo to sprejeto. Sedaj pa točka 4, razrešnica. Ob eh, komisarju prav tako pozdravljam gospoda Taverna, on prav tako tesno sodeluje z našim odborom. Pozdravljam tudi gospod Kalvinjo, ki nas prvič obiskuje tukaj. Dobrodošli, veselimo se že sodelovanja z vami. Mislim, da bomo glede na novo porazdelitev resorja prav tako veliko govorili z komisarko. Sedaj pa moja točka. Obravnavali bomo naslednje dokumente. Gre za spremljanje postopka razrešnje SS 2012, zbirno poročilo o dosežkih komisije in letno poročilo ter poročilo o proračunu za leto 2013. Komisar nam bo predstavil ta poročila, na to pa bomo začeli z razpravo. Gospod komisar, izvolite. Thank you, Mrs. Chairwoman, uh, Mr. Lazaru, um, honorable member. Hvala lepa. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, najprej res hvala za to skupno razpravo ki mi bo dala priložnost, da predstavim ta poročila komisije, ki so pomembna tudi za vaš odbor kot rezultat našega plodnega sodelovanja. Najprej zbirno poročilo o dosežkih komisije pri upravljanju. Gre za ukrepe, ki so bili izvedeni tudi v času leta 2012 in potem letno poročilo organu, ki podeli razrešnico to pripravljamo drugič. In poročilo, ki je sinteza o aktivnostih upravljenih leta 2013. In na koncu še letno poročilo o zaščiti proračuna Evropske unije. To je v skladu z 99. členom uredbe, finančne uredbe. Začnimo z spremljenjem postopka razrešnice. Najprej imamo tu tri dokumente, to je povzetek treh dokumentov in dva delovna dokumenta komisije, ki vsebuje ta podrobnosti. Sredotočil se bom na napredek pri zavezujočih zavezah. O tem smo govorili že prej, ko smo govorili o razrešnici aprila letos. Zaveze Evropskega parlamenta so bile, da podajo rezultate glede naslednjih. Glede rezervacij generalnega direktorja smo videli, da je, bil, da je potekal sestanek pred prejšnji teden. Glede vseh dejavnosti in dodatnih zahtev, ki so vključene v stalne, stalna navodila. Sprejetje delegiranih aktov, ki urejajo deljene odgovornosti za novo obdobje so bile sprijete marca 2014. Navodila za mehanizem suspenzije je bil uporabljen kot ex ante instrument za zaščito proračuna. Člen 41 uredbe 1306-2013 je uvedla to vrstne ukrepe za kmetijstvo. Identifikacija držav članic s resnimi pomankljivostmi. Vzorčenje za revidiranje je bilo identificirano kot visoko tveganje, zaradi tega je potrebnih več revizij na kraju samem. Kar zadeva zaščito proračuna Evropske unije, to poročilo kaže, da torej, prikazuje tudi stopnje napak po državah članicah. Akcijski načrti se tesno spremljajo in pozorno jih spremlja DG Agri. Države članice pa morajo same oceniti kakovo svojih sistemov in sporočiti kakršnekoli pomankljivosti ali šibke plati, ki jih identificirajo. Različni generalni direktorati se ukvarjajo z razvojem teh ukrepov. Komisija se je začela ukvarjati tudi z različnimi ukrepi z nacionalnimi organi za boljšo uporabo pravil Evropske unije in uredb za programe in deljeno oziroma skupno delovanje. To določajo tudi delegirani akti, kar omogoča mehanizem finančnih korekcij, da učinkovito deluje, s tem, da se definirajo jasna merila za določanje resnih pomankljivosti, kar zadeva neto finančne korekcije. Delegirani akti opredeljujejo tudi merila, ki jih mora komisija uporabiti za določanje zahtevane pavšalnih korekcij. To kaže na relativni pomen resnih pomankljivosti, saj to povzroči precejšno izgubo za evropski proračun. Komisija je dosegla tudi napredek pri razvoju strategiji za nadzor za obdobje 2014-2020. Okrepili smo revizijsko strategijo tako za kohezijsko politiko kot za kmetijstvo. DG regijo je potrdil strategijo za nadzor in to bo kmalo tudi sporočeno Evropskemu parlamentu. DG Employment tudi spremlja izvajanje revizij in revizijskega dela. Tukaj je treba povedati, da v treh zaporednih leti stopnja napak, ki je bila ugotovljena v poročilu DG Employmenta, je enaka, je usklajena s stopnjo napak, ki jo je ugotovil tudi, ugotovilo tudi računsko sodišče. Triletni program za izvajanje revizij bo upošteval tudi izvajanje reforme SKP. To je dodatni dokaz, da bo to na voljo od leta 2016 naprej. ključni kazalniki uspešnosti za tveganje za porabo so prav tako vključeni v to strategijo. Komisija se je tudi zavezala k izvajanju potrebnih ukrepov za zaščito proračuna do konca leta 2013. Kontradiktorni postopki bodo skrajšani. DG Regijo se je zavezal, da bo že leta 2008, da se morajo finančne korekcije zaključiti 24 mesecev po reviziji. Postopek bo omejen na dve leti tudi za DG regijo. Finančne korekcije in povračila oziroma izterjave bodo prav tako vključene v ta poročila. To bom predstavil kasneje. Še eno poročilo bo pripravljeno, zato da bi zagotovili analizo tega, kako se izvajajo različna orodja v obdobju 2014-2012. Tudi ocena vrzeli bo opravljena za zadevno zakonodajo in zakonodajni organ bo prav tako identificiral zadevne potencijalna tveganja. Marca leta sem vam poslal pismo skupaj s poročili glede razrešnice za 2013 in to kaže, da takrat, ko nismo imeli ustreznih ukrepov ali ureditev, smo izvedli potrebne ukrepe za obravnavanje ugotovljenih šibkih plati ali pomankljivosti, kot je naprimer neto finančni korekcijski mehanizem. Prepričani smo, da imamo zdaj močnejši kontrolni okvir, ki bo še izboljšal način, kako ščitimo proračun Evropske unije. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, naj zdaj predstavim poročilo o zaščiti proračuna Evropske unije. Komisija si je zadala kot najvišjo prednostno nalogo, da bo proračun dobro zaščiten in dobro upravljen, ampak neizogibno je, da prihajajo do napak, ko se razdeljuje milijarde evrov na različne naslove. Korektivni ukrepi se veliko krat uporabijo v letu, po letu, ko so bila opravljena izplačila. To je treba tudi uskladiti z letno stopnjo napak in uskladiti z poročilom računskega sodišča. Treba je zagotoviti organizacijski okvir in to lahko zagotovi konkretne rezultate za proračun kot celoto. Novi elementi v tem poročilu oziroma sporočilu so naslednji. Zajema več podrobnosti, zato da se ne ponavljamo, se to ne podvaja več v delovnem dokumentu komisije. Tudi netofinančne korekcije so letos prvič vključene tudi za obdobje 2014-2020 predstavljamo ukrepe, kot je suspenzija za kmetijstvo in drugi ukrepi ter povečana uporaba netofinančnih korekcij znotraj kohezijske politike. Ključna sporočila, ki jih zagotavlja sporočilo, se lahko povzamejo takole. Preventivni mehanizmi še naprej kažejo dobre rezultate naprimer pri kmetijstvu. 284 milijonov evrov lastnih korekcij pred izplačili upravičencev. 4,9 milijard evrov prekinitev je bilo izvedenih leta 2013 tudi v okviru kohezijske politike. Finančne korekcije so potrjene in znašajo 3,4 milijarde evrov kar predstavlja 3,3 odstotkov vseh izplačil iz proračuna. Znesek finančnih korekcij in izterjav kažejo povečane trende in v poprečju je to 2,9 milijarde na leto. Skupni znesek finančnih korekcij pri kmetijstvu, prvi stebr, potrditev obračuna iz prve odločitve iz leta 1999 do konca 2013 je 9,1 milijarda evrov to znaša 1,5 odstotkov vseh plačil iz EU proračuna v tem obdobju. Finančne korekcije za kohezijo za programsko obdobje 2000-2006, ki je zdaj v zaključni fazi, skupaj 8,8 milijard evrov. To predstavlja 4,5 odstotkov vseh prispevkov. 2013 je bilo 14 odstotkov korekcij in to je zagotovilo, da je bila poraba zamenjena z novo uporabo. Ta korekcija kaže, da se, to, da se s tem omogoča izvajanje nove kohezijske politike in zaščita finančnih interesov. Priznavamo kompleksnost tega postopka in komisija bi z veseljem oziroma bo z veseljem uh, govorila o tem z vašim odborom. Za zaključek naj povem, da komisija lahko pokaže, da je vzpostavila korektivne in preventivne ukrepe, zato da se zgodi, da poraba, ki je predstavljala kršitev izplačil, da tega ne bo več. V petih letih bomo verjetno ustrezno na učink, stroškovno učinkovit način zaščitili evropski proračun. Na vam zdaj predstavim tudi zbirno poročilo deseških komisije za finančno leto 2013. Zbirno poročilo je pomemben instrument za odgovornost, ki se je treba prevzeti odgovornost za doseganje ciljev in za upravljanje proračuna. Predstavlja pa tudi napredek ter akcijske načrte za izboljšanje upravljanja notranjih kontrol. Zbirno poročilo dosežkih komisije predstavlja transparenten pregled naših dosežkov in tudi odkritih pomankljivosti, zlasti kar zadeva rezervacije za 2013, ki jih je generalni direktor letos opravil na horizontalni ravni v letnih poročilih o dejavnosti. Zbirno poročilo zajema tudi navodila kolegija različnim deležnikom in različnim GDM mnenje notranjega oziroma mnenje revizorja je bilo zelo pomembno. Zajema tudi podrobno poglavje, ki predstavlja dejavnosti in to je pomemben del tega poročila. To je torej poročilo notranjih revizorjev. Vsi generalni direktori so podali pozitivna zagotovila, da se sredstva uporabljajo v upoštevanju zdravega in dobrega finančnega upravljanja in da kontrolni postopki zagotavljajo nujna jamstva za vse transakcije. Rezervacije v letnem poročilu je padal z 29 na 21 v letu 2013. Tri nove rezervacije so bile, enajst pa je bilo umaknjenih. Naše službe so zagotovo izvajale dobro finančno upravljanje in do tega upada je prišlo zaradi zaprosila parlamenta letos aprila. Prvič komisija predstavlja svoje številke za znesek, ki predstavlja tveganje. Za 2013 je proračun 2, eh, je to predstavljalo 2,8 odstotka v proračunu. To se lahko primerja s korekcijsko zmogljivostjo komisijo. komisije. Kar zadeva konkretne pobude, komisije v tem zbirnem poročilu, naj se osredotočim le na nekatere. Najprej, glede našega sistema poročanja, komisija meni, da je zanesljivost našega poročanja izjemnega pomena. Zato komisija zaprosi za več pomoči pri pregledih na ravni enakih. To nam zelo pomaga pri oblikovanju mnen, pri horizontalnih vprašanjih in tudi pri obravnavanju notranjih pomankljivosti. Postopkovne napake in tudi usklajevanje meril, ki je nujno za izboljšanje koherentnosti in transparentnosti orodi za letno poročanje. Izboljšali smo tudi poenostavljene stroškovne opcije in izboljšali izvajanje pravil po določenju upravičenosti. Z nacionalnimi organi smo si prizadevali za zmanjšanje kompleksnosti izvajanja teh pravil na nacionalni ravni. Interno bo komisija še naprej izvajala interne standarde za revizije in se prizadevala za večjo učinkovitost le teh. Kar zadeva suspenzije plačil in finančne korekcije, Komisija poziva države članice naj okrepijo kontrolne ukrepe, preden pride do potrditve porabe. Spodbujamo tudi naše službe, da bi uvedli postopke suspenzije takoj, ko vidijo, da prihajajo do napak. Pri finančnih korekcijah je komisija zelo aktivna pri starjavi novih zneskov, kar kaže tudi drugo poročilo o zaščiti proračuna Evropske unije. In ne nazadnje, v letošnjem zbirnem poročilu smo naredili inventuro o dosedanjih dosežkih in glede poročanja. Svoje službam smo dali navodilo naj okrepijo svoje delovanje zato, da se to bolje prilagodi potrebam deležnikom in da imamo tudi več podatkov o finančnih dejavnostih. No, predstavil sem vam kar nekaj konkretnih predlogov za to, da bi povdaril, katere so bile nujne izboljšave pri upravljanju. Te naj bi dopolnjevale ukrepe, ki so že, bile iz, ki so že bili izvedeni in ki so že obrodili sadove. Naj zdaj predstavim še letno poročilo o dejavnostih, ki so bile izvedene. To gre za notranje revizije. Leta 2013 smo predstavili strateški načrt za notranje revizije za obdobje 2014-2015. To kaže, da si komisija želi biti učinkovita tudi na tem področju. Ne? To ponazorim na nekaterih primerjih. Služba notranjih revizije je preučila upravljanje človeških verov in tudi za DG Kvin, za kom in tako naprej. No, služba notranje revizije je pokazala, da so se službe, ki so za to zadolžene, naredile velik napredek. Treba pa je še vseeno izboljšati orodja za notne revizije. Generalnim direktoratom je bilo priporočeno, da naj še nadalje razvijajo načrt človeških virov na podlagi kvalitativne in kvantitativne ocene potreb. Izvesti je treba tudi orodja za redno ocenevanje delovne obremenitve osebja. Služba notranje revizije je tudi preučila orodja za spremljanje, poročanje in nadzorovanje. Izvedli so notranje revizije na različnih področjih glede sistemov za mežarje, me, merjenje. Služba notranje revizije je priporočila, da se obstoječa orodja bolje uporabljajo tudi v strateškem ciklusu, naprimer pri poročanju o dejavnosti, za to, da se zagotovi izvajanje določenih ukrepov in da se spremlja napredek, ki je bil dosežen. Naslednje priporočilo je bilo, da se izboljša strategija za poročanje v kontekstu skupnega upravljanja. Večja osredotočenost na uspešnost pa ne pomeni, da se niso osredotočili tudi na usklajevanje zakonodajo. Preostale stopnje napak so bile prav tako v spredju notranjih revizij. To je ključnega pomena pri pooblaščanju zadevnih uradnikov. Leta 2013 je notranja revizija preučila poročila za 2012 in izboljšave za leto 2013. DG Agri je zato izvedel dopolnitev svoje revizije. Na ta način so deležniki dobili bolj realistično sliko kot tisto, ki jo je zagotovilo računsko sodišče. Zagotovljeni so bili tudi akcijski načrti, ki so obravnavali te ugotovitve. Te služba za notranjo revizijo tesno spremlja. To kaže, kako lahko notranja revizija pomaga pri izboljša, izboljšanju organizacije. Če boste imeli več vprašanj glede službe notranje revizije, je z nami tukaj tudi strokovnjak iz te službe, ki vam bo lahko podal odgovore in informacije, ki jih boste želeli. Naj zaključim s tem, da na koncu tega mandata priznam, da sem ponosen, da sem tako plodno sodeloval tudi z vami glede razrešnice. V vseh teh letih smo ustanovili dobro podlago za zdravo finančno upravljanje in za zaščito proračuna Evropske unije. Na voljo sem za kakršnakoli vprašanja, ki jih lahko imate. Izvolite. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala za ta poročila. Veliko dela ste uložili v to, to cenimo in eh, še posebej vam želim povedati, da se je poročanje v zadnjih petih letih izboljšalo v času vašega mandata. Lepo bi bilo, če bi imeli urejeno razpravo, da bi se pogovarjali po temah, drugače bomo vsi kričali drug preko drugega. Sama sem poročevalka za razrešnico za leto 2013. Gospod Piper je tukaj in odgovoren za leto 2012 in prosim za besedo, izvolite. Hvala lepa, hvala Inge. Če se ne motim, sem to tudi zapisal v svojem poročilu. Gospod komisar, tudi sam se vam želim zelo lepo zahvaliti. V zadnjih petih letih ste veliko delali na preglednosti in pripravljeni ste bili na sodelovanje. To je res velik korak naprej in uh, nadejamo se, da bomo določene zadeve končno lahko izpeljali do konca in uh, zato ste prav gotovo zaslužni vi in vaši sodelavci poznate me, zato veste, da vedno pride ampak. Vseeno želim spregovoriti o določenih elementih, ki ste jih omenili danes. Pozitivno postimo ob strani, res preglednost je nekaj, ker se je nekaj spremenilo, ampak eh, poročilo, ki smo ga oddali lani v zvezi z političnimi pomisleki na področju kmetijske politike, V komisiji je bilo to sprejeto kot nekaj ezoteričnega. No, če smo že pri ezoteriki, naslednja komisarka se bo ukvarjala z ezoteriko, zato boste morda v Bruslju sedaj več govorili o tem. No, to je šala. Določeni elementi so, ki so še vedno problematični. Predvsem gre za vprašanje kako boste obravnavali tiste države članice, ki še posebej izstopajo. Naslednjo razrešnico smo želeli postaviti tako, da bi bila odvisna ravno od tega pogoja. Namreč tri države bi izpostavili in predstavnike teh treh držav bi povabili v odbor, da povedo več. Tega niste zaenkrat še sprejeli in v različnih krogih ste že povedali, da skrbite za tiste, ki so pozornosti potrebni, ampak sami smo zahtevali, da bi obstala neke vrste samostojna odgovornost, da bi res se zgodilo nekaj, kar bi mi lahko potem spremljali in ocenjevali napredek. Še druga tema. Trajanje postopkov, kontradiktorni postopki, in uh, um, Gede Agri si je zastavil rok 24 mesecev, v tem času mora to biti zaključeno. Sprašujem pa se, kaj se bo zgodilo z Gede Regi. Zakaj tam ni podobnih rokov? In še eno zelo kritično vprašanje. Neto finančne korekture, tako ste rekli, je mogoče izpeljati tudi znotraj teh postopkov. Naj omenim konkreten primer v Franciji. Kaj se bo zgodilo tam? Od leta 2006-2007 je to zgodba brez konca in v ponedeljek smo ugotovili, da bo ta akcijski program zaključen leta 2014, rezultati pa bodo znani leta 2015-2016. Torej, deset let potem, ko smo prvič ugotovili, da se tam nekaj dogaja. Istočasno slišimo, da bodo uvedli v Franciji torej, neto finančno korekturo na osnovi informacijskih sistemov. Govorijo o 800 milijonih do milijardi in 200 milijonov, morda bi lahko povedali kaj več o tem, kaj se dogaja tam v Franciji in kdaj bo po vašem mnenju to končno zaključeno, da bodo informacijski sistemi ustrezno delovali v Franciji končno. Potem pa še eno vprašanje v zvezi z našo zahtevo da slavih projektov ne bi smeli nadomeščati novi projekti. Po našem mnenju je to vzrok vedno novih stopen napak. Prosili smo vas, da nekaj predlagate v tej smeri, kako bi lahko morda sprejeli našo, naše stališče. In še zadnja točka, to mi je zelo pomembno in prepričan sem, da se bo to tudi zgodilo. Namreč obvezujoča zahteva Evropskega parlamenta je, da bi imeli dvostranska pogajanja in tudi med komisijo in državo članico, še posebej tistimi, ki posebej izstopajo v okviru evropskega semestra. To nam eh, je zelo pomembno in eh, na več mestih ste že omenjali obveznosti eh, držav članic, ampak če želimo zagotoviti več preglednosti, potem mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli dvostranska pogajanja, pogajanja, ki jih imate, naprimer za Nemčijo, Francijo, Španijo in tako naprej mi bi morali imeti možnost, da ocenimo ta napredek. Ta mm, zahteva je jasna, če ne, vam jo lahko pojasnim še enkrat. Mislim pa, da bi bilo to v nadaljevanju postopka zelo pomembno vsaj za nas kot eh, parlament. Jens, razrešnica 2012? Ne, ok, potem pa komisar. Uh, Hvala, gospod Piper, za vaše komentarje in vprašanja. Naj povdarim, da smo imeli zelo dobre izkušnje v zadnjem postopku razrešnice in da smo prišli do skupnega razumevanja glede tega, kaj je treba storiti, zato da bomo še izboljšali izvrševanje proračuna pri komisiji. Torej, hvala in upam, da bo ta tradicija se nadaljevala tudi z gospo Gresle, ki je počevalka z leta 2013. Torej, kar zadeva vaše vprašanje, konkretno kaj počnemo s tistimi državami, ki imajo največ pomankljivosti, kakšne so informacije teh držav. Torej, če si ogledate naše poročilo o varstvu proračuna, so tam vse informacije držav članic in tam vidite, katere države so doživele največ finančnih popravkov, katere države članice so bile tiste, od katerih smo zahtevali največ neto finančnih popravkov in tako naprej. Torej, vse te informacije so povsem transparentne. In kar zadeva uh, stopnjo napak, uh, mislim, da smo se že ponedeljek o tem pogovarjali in kolega je. Uh, obljubil, da bo, poka, bo posedoval po, mm, podatke glede stopen napak po država članicah in verjame, da bo to tudi storil. Dok malo. Kar zadeva ukrepe, uvodoma sem že skušal povedati, da nove strategije, nove revizijske strategije imajo pristop na podlagi ocene tveganja. To pomeni, da se pri revizijah zlasti osredotočamo na tiste države članice, ki so najbolj tvegane oziroma da se osredotočamo na tiste programe, kjer obstaja največje tveganje za to, da pride do no napak in te ocene tvegan izvajo generalni direktorati. To je sveda nov pristop, ki se ga je začelo izvajati nedavno in moramo počakati in videti, kako bo ta pristop deloval in kakšni bodo rezultati tega pristopa. Kajti mi kot politiki si seveda želimo ne takoj rezultate, vendar lahko si predstavljate, da postopki revizije traja dlje in dlje časa traja, da vidimo, kakšni so dejanski rezultati eh, teh sprememb v samem pristopu. Potem drugo vprašanje glede eh, trajanja postopkov. Mislim, da tu prišlo nekega nesporazuma, kajti GD regijo ko izvaja akcijski načrt za 2008, ko izvaja ta program, se je zavezala, da se bo ta postopek eh, omejil na 24 mesecev in po mojih informacijah so upoštevali ta rok. Torej, saj sam ne vem, da bi prišlo do kakšnih težav glede tega konkretnega vprašanja pri GD regijo. Kar zadeva GD Agri, pa bo to nov element, kot je bilo tudi dogovoreno v razrešnici za 2012. Torej, oni so se k temu zavezali in sedaj bomo videli, kako bodo izvali to uh, obvezo. Kajti za njih je to sveda bistvena sprememba, kajti v preteklosti smo imeli kontraditorne postopke, ki so včasih trajali več let. Torej, potrebna bo precejšna prilagoditev samih postopkov, vendar sedaj imamo zelo jasna pravila, ki zahtevajo držav članic, da odgovorijo na določene zahteve v zelo jasno določenem roku in če se ne odzove, če ne odgovorijo, potem um, bo štelo kot, da niso odgovorili in potem se bo postopek nadaljeval. Torej, Eh, imamo ta postopek s strogimi roki za države članice in to bo gotovo omogočilo GD Agri, da lahko izpolni to zahtevo, da skrajša kontradiktorne postopke na največ 24 mesecev. Potem letno finančni popravki. V primeru Francije imamo akcijski načrt, ki je bil sprejet v soglasju s komisijo in ki ga je treba izvajati. Francija ga mora izvajati eh, do leta 2016. Ga mora uvesti torej Francija in tu mora veliko stvari obravnavati, zato da izboljša svoj sistem. In kar zadeva neto finančne popravke, kot ste prav povedali, delo poteka in sedaj nimam več podrobnosti, kaj ti eh, službe eh, delajo še na tem, da bi eh, zaključile delo glede neto finančnih popravk, vendar menim, da bodo s tem delom hmalo zaključile. Potem bolj občutljivo vprašanje glede nadomestil, glede nadomeščene programov. Vem, da je to za vas pomembno. In veste, da glede na nova pravila, če imamo neto finančne popravke, potem projekti, ki se je do 15. februarja prihodnjega leta ne nadomesti in so še vedno post v postopku zaradi nezakonitosti, potem bo tu prišlo do neto finančnih popravk. In to je gotovo velika izboljšava v sistemu. Zakonodaja, ki je bila sprejeta med eh, so zakonodajalcema, ne predvideva uh, tega, da bi odpravili uh, nadomestitve v obdobju tekočega leta in do 15. februarja prihodnje leto. Mislim, da da se moramo o tem pogovarjati o objektivno z vidika spodbud, kaj ti številni ljudje, številni strokovnjaki v komisiji menijo, da če državam članicam omogočimo, da nadomestijo slave projekte, napačne projekte z novimi projekti, da bo to za njih spodbuda, da identificirajo same, kje so težave. In vse veste, obstaja tudi to vprašanje, ki ste ga eh, omenjali že pri prejšnji razrešnici, torej eh, šibkosti v, v nadzoru na prvi stopni. Torej moramo omogočiti državam članicam to, da um, ohranijo denar in da lahko porabijo denar za boljše projekte. To je neke vrste korenček za to, da že na prvi stopni države članice dobro izvaja nadzor, da gotovijo, kje prihaja do napak in če gotovijo, da je prišlo do nepravilnosti, da potem lahko ta denar kje drugje uporabijo. To je nekaj, o čem se moramo seveda še pogovarjati. O tem smo se tudi že pogovarjali tu, na tem odboru. Uh, vprašanju pristopa palčke in korenčka in naše službe eh, sedaj o tem razmišljajo in sam sem naklonjen temu pristopu, torej, da moramo tak pristop razumeti kot korenček za državo članico, da če pride do težav z nekim projektom, da potem lahko o, nadomesti program. No, neto finančni popravek pa je palica. Torej, če ne bodo ukrepale, potem izgubijo ta denar zavedno. In potem zadnje vprašanje glede evropskega semestra. O, bi morda lahko to vprašanje pojasnili, kajti nisem dobro razumev. Kaj ste želeli povedati? Torej, ali lahko prosim pojasnite svoje zadnje vprašanje in potem bom z veseljem odgovoril na njega. Markus. Das ist ja auch eine eigenartige Situation. Zelo zanimivo. Sedaj mi odgovarjamo na vprašanje, ampak z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanje. O tem smo že govorili, gospod Šemeta. Po našem mnenju bi morali A strani računskega sodišča dobiti poročila za posamezne države in to potem seveda vodi do tega, da nekatere države še posebej padajo v našo pristojnost in po našem mnenju bi morala komisija izvajati dvostranska pogajanja z posameznimi državami članicami, torej z Nemčijo, Francijo, Španijo in te države bi morale potem sprejeti obvezujoče zahteve posvečati pa bi se morali najbolj problematičnim državam in samo tem. Morda bi to lahko teklo po modelu evropskega semestra, priporočila bi lahko bila podana takoj, imeli pa bi specifična merila, po katerih bi lahko merili, kaj se je v državah izboljšalo in parlament bi seveda moral biti o tem obveščen. Imam pa še vprašanje. V poročilu o razrešnici smo zahtevali, da tiste države razbremenimo, razrešimo, ki niso problematične. Tam bi manj kontrolirali, zato ker so si pač države članice skozi leta zaslužile nekaj več eh, manevrskega prostora, zaupanja takrat tega niste sprejeli, zato ker ste rekli, da nikoli ni bilo potrebnih toliko uslužbencev za to kontrolo, za ta nadzor kot sedaj. Mi pa smo podali ta predlog, da bi pač se posvečali tistim državam, ki so skozi leta vedno znova imele enake probleme. Torej, morda lahko poveste kak stavek ali dva o tem. In še zadnje pod vprašanje, ki ga imam. Še naprej je pač tako, da komisija pri teh eh, preverjanjih na prvi ravni odkriva trajne probleme pri organih držav članic. Zdi se, da nekega izboljšanja tukaj ni, Sami ste napovedali, da boste imeli bolj okrepljeno revizijsko strategijo tudi na tej prvi ravni. Če bi morda sedaj lahko povedali več o tem, kaj se je konkretno zgodilo v zadnjih mesecih ali zadnjih dveh letih na osnovi tega našega poročila. Hvala. Uh, No, mislim, da sem sedaj bolj razumel vaše vprašanje. Torej, vemo, da nova zakonodaja o regionalni politiki zahteva, da sklenemo dvostranske sporazume med eh, komisijo in državami članicami glede kazalnikov zmogljivosti in drugih eh, kriterijev zmogljivosti, ki države članice morajo izvajati, zato da se zagotovi učinkovita raba teh sredstev. In to je proces, ki poteka in vse države članice oziroma nekatere države članice so to že sklenili, nekatere so še v procesu sklepanja tega sporozuma, vendar to je torej eh, prav zavezujoča zahteva. In potem eh, zanimiva ideja, da bi to povezali z evropskim semestrom, vendar je to nekaj, kar je treba širše oceniti, kajti pravno gledano je evropski semestr nekaj, kar ne nalaga zavezujočih obveznosti za države članice. Torej, takšna je pravna podlaga za, za evropske semestre in če želimo imeti zavezujoče obveznosti, mislim, da jih ne moremo sprejeti tako, takole skozi zadnja vrata, če tako rečemo. Vendar razumem težavo, o kateri govorite, moramo si prizadevati za to, da bomo zagotovili boljše izvajanje priporočil, ki se spreme v okviru evropskega semestra. In to tudi uh, je pomembno za našo razpravo, kako to storiti in katere instrumente bi lahko za to uporabili. In komisija, nova komisija bo gotovo odprta za takšno razpravo, Vendar tega ne moremo sedaj nemudoma naložiti. To bi bilo nezakonito, kajti zakonodaja tega ne omogoča. Potem vprašanje tega, da dajemo manj pozornosti tistim državam članicam, ki imajo boljše rezultate. No, sam razumem, da se to samodejno dogaja ravno zaradi tega novega pristopa, ki temelji na oceni tveganj ko gre za revizije. Torej, naredimo oceno, ugotovimo, kakšno, kakšna je možnost tveganja in ko imamo to oceno tveganja, potem vidimo, ali je treba izvajati več revizij ali manj, v katerih državah, pri katerih projektih, pri katerih plačilnih agencijah, če gre za kmetijstvo. No, če pa sistem pokaže, da je neka država članica manj tvegana, potem je seveda, potem seveda tam ni treba izvajati toliko revizij. Torej, ta pristop, glede na oceno tveganja, mislim, da nam omogoča, da izvajamo dve vaši želji, glede razrešnice 2012, torej, da se bolj osredotočamo na tiste države članice, ki imajo slabše rezultate in da zmanjšamo število nadzorov v tistih državah članicah, kjer so rezultati dobri. Vendar moramo biti tudi previdni, kajti to ni tako enostavno, kajti komisija mora stalno zbirati podatke glede tega, kaj se dogaja v tistih državah članicah, ki imajo dobre rezultate, kajti morda imajo sedaj dobre rezultate, vendar jutri bodo morda imeli slabše rezultate. In v našem prošilju o zaščiti proračuna Evropske unije vidimo, da ne gre tu za razliko med novimi in starimi državami članicami. Ne, slika je zelo eh, raznolika in nekatere države članice, ki so, ne, ki so n, neto plačnice včasih ne izvršujejo dobro evropskega proračuna. Torej, takšna je realna situacija. Torej, komisija mora stalno zbirati podatke in stalno biti stotstotno prepričana, da države članice, ki imajo dobre rezultate, da jih imajo še naprej. In tudi to je delo, ki ga treba uh, opravljati. Potem, kar zadeva uh, stalne težave na ravni nadzora na prvi, stop, na prvi stopni. Seveda, mi smo upoštevali vaše komentarje v postopku razrešnice zelo resno in smo se zelo posvetili nadzoru na prvi stopni. Komisija je sprejela smernice glede tega, kako se izogniti najpogostejšim napakam, ki se dogajajo pri javnih naročilih. Kajti to je področje, kjer prihaja do veliko napak. Organiziramo usposabljanje in to je stalen proces. In torej, eh, to so usposabljanja za tiste, ki sodelujejo v nadzorih na prvi stopni kajti moramo razumeti situacijo na terenu. Eh, tudi eh, veliko sprememb je pri človeških verjih na prvi stopni. Recimo, nekoga sposobimo za. Mm, učinkovite nadzore na prvi stopni, no potem pa se zgodi, da čez nekaj mesecev pride na njihov delovno mesto do drug in potem je treba tudi to osebo eh, usposobiti za to, da dobro izvaja nadzore na prvi stopni. Torej, to je sedaj stalen program komisije, torej ta usposabljanja in menim, da bo to zagotovilo pozitivne rezultate tudi za nadzore na prvi stopni. Hvala lepa. Toliko o temi 2012. Sedaj bomo prešli na razrešnico za leto 2013, zbirno poročilo in druge dokumente. Sama sem poročevalka, zato imam nekaj komentarjev v zvezi s temi dokumenti. Prvič, zbirno poročilo tam poročate, da je pridržkov sedaj 21 na mesto 29. Obe poročili eh, kmetijstva in regiji smo dobili, imeli smo zanimivo izmenjavo mnen in regionalni direktor je javil nekaj čez 70 eh, pridržkov direktor za kmetijstvo pa 60, to je že več kot 130. Vi pa ste določene pridržke potem združili. To ni v duhu uh, revizorja, kajte dejansko to ne odraža dejanskega stanja v uh, poročilih, ampak to je prav ta vloga zbirnega poročila. Torej, komisari ne vedo, kaj se dejansko dogaja v posameznih ukvirih, na posameznih področjih, kajti zadeve so zastavljene zelo na široko in eh, to ne odraža realnosti, to se mi zdi napačno in mislim, da bi bilo dobro, če bi zadeve poenotili. Poenotenje pa ne more biti videti tako, da direktorji trdijo nekaj, potem pa je v zbirnem poročilu zapisana drugačna številka. Številke morajo biti enake, kajti drugače zbirno poročilo ne daje upogleda v to, kaj dejansko piše v posameznih poročilih. To je moja prva prošnja. Druga prošnja zadeva pomisleke in trajanje. Določene probleme traja že več let. Lepo bi bilo, če bi o teh posameznih problemih lahko govorili, o teh problemih, ki že dolgo trajajo. Pri teh pomislekih bi mi morali dobiti informacije o tem, kako stari so. Nekateri so novi, nekateri so stari. Zanimivo bi bilo, vsaj meni in obema generalnima direktorjama bom poslala sporočilo v zvezi s tem, namreč lepo bi bilo slišati, kako stari so ti pomisleki, kajti potem se lahko mi ustrezno lotimo tega problema. Ne, ne gre za to, da bi vam oteževali zadeve, ampak da bi te uh, pridržke lahko mi ustrezno obravnavali. Rekli ste, da ste 100 odstotni, no sama bi bila že z 90 odstotki zadovoljni. To, kar je zapisano v zdajšnjem zbirnem poročilu je zapisano, da so bili doseženi napredki pri oblikovanju stopne napak. Zanima me, kaj to pomeni. To pomeni, da je napredek videti tako, da tega ni mogoče natančno izračunati, ampak eh, da smo sedaj končno zadeve ustrezno obračunali. Stopne napak iz prejšnjih let ni odvisna samo od uh, slabega upravljanja, ampak gre za drugačno obravnavo celotne te zgodbe in uh, komisija je sedaj prvič ugotovila, kako natančno države postopajo. V letošnjem poročilu je mogoče prebrati, da je bila stopnja napak visoka, 31 od uh, eh, 67 kategorij so morali popraviti navzgor. Nič celih 8 so imeli stopnjo napake v Veliki Britaniji, potem so to morali popraviti na 5,99. Mislim, da je to kar velika številka, ne moramo eh, tega postaviti ob stran. V Grčiji, naprimer, je bila številka prav tako zelo visoka. V prejšnjih poročilih je pisalo vedno, da je stopnja napake med 2 in 3 odstotke. No, lepo bi bilo vedeti, kaj drži pri vsej tej zgodbi in kaj ne drži, kaj ti korekcije v letošnjem letu so zelo obsežne. Komisija se je dejansko poglobila v podatke letos. In uh, veliko imam vprašanj o številkah, ki smo jih dobivali prejšnja leta. Kako prepričani smo, da to ni samo neka zaokrožena številka, ampak da gre za relativno natačen pogled v probleme. In še ključni problem gre za zanesljivost podatkov, ki jih dobimo iz držav članic. To je tudi tista osnova za enotno revizijo in to je osnova za mhm. delo komisije. In zanima me v regionalnem skladu, kaj sploh vemo, kaj se tam dogaja. Regionalni sklad se sooča z revizijskimi poročili, z tretjo ravnjo, imamo še dve ravni, zanima me, kaj sploh vemo o, tej, eh, o teh dveh ravneh. Ne gre za to, da bi vse sistematično podvrgli reviziji, ampak v tisku lahko to večkrat preberemo, ko slišimo, kako neumni so projekti, kako se troši denar. Slišimo tudi nekaj o goljofijah in jasno je, da obstaja problem. Vprašanje je, kako bo komisija postopala pri najnižjih ravneh sklada za kmetijstvo. Pri regionalnem skladu je jasno, da si moramo pogledati, kaj počnejo agencije za plačila. Tudi pri regionalnih skladih je treba to storiti, to bo ena od zahtev v mojem poročilu, kajti dejansko moramo izpeljati določene sklepe iz teh rezultatov, ki jih imamo pred seboj. Te rezultate bomo še poglobili na področju kmetijstva, bomo dobili določene statistične podatke, in, če je treba popraviti 31 agencij za plačilo, ki slabo opravljajo svoje delo, no, morda ne slabo, ampak pomanjkljivo opravljajo svoje delo, potem eh, lahko rečem, da imamo večplasten problem in enak problem vidim v regionalnem skladu. Zato je nujno, da dobimo ustrezne statistične podatke in sicer tako za kmetijski del, kot tudi za upravljanje v regionalnem delu. To so moje zahteve za vas, to sem že povedala in uh, oba generalna direktorja bom prosila, da nam za to razrešnico dajo na voljo ustrezne podatke. Torej. Mislim, da moramo delati na tem, da bomo imeli uh, razpoložljive informacije in da jih bomo primerjali in da bomo iz tega potegnili ustrezne sklepe. Še nekaj me zanima. Delegiranje 418 je na voljo in tam je navedeno, da mora komisija hitro poročati o resnih pomanjkljivostih in tudi o finančnih korekturah. Zanima me, kdaj nam bo komisija poročala o pomankljivostih, ki so uh, zapisane v tem delegiranem pravnem aktu. In še vprašanje. Dejali ste, da bo na voljo kmalo okrepljena revizijska strategija. Zanima me, kaj to je, kako bo to izgledalo. In tudi, kaj zadeva nacionalno oddajo obrazložitev, tudi tukaj bi lahko vedeli več. Zaščita lastnih interesov, to je zelo zanimiv dokument. To sem primerjala z lanskim dokumentom in eh, mislim, da tudi tukaj potrebujemo nekaj dodatnih informacij. Sicer sem z dokumentom zadovoljna, hvala lepa za, ampak eh, vprašanje je, kako zanesljive so te številke, kajti tudi to so vse številke, ki jih zagotavljajo države članice. Zanima me, ali se lahko na to zanesemo. Iz, od generalnega direktorja za regije smo slišali, da preverjan tukaj ni. Vprašanje je torej, kako zanesljive so te številke. To so številke o finančnih kolekturah, ki so jih posredovali države članice. No, zanima me, ali lahko samo zatisnemo oči in upamo na najboljše, ali pa se na te številke res lahko zanesemo. Poročilo o notranji reviziji bi obravnavala ločeno. Jens, želiš kaj povedati? O poročilu o reviziji bomo razpravljali ločeno. Jens, hvala lepa. Gospod komisar Šemeta, morda vas bom eh, preobremenil, ampak sedaj bom spregovoril, drugače ne bom več dobil besede nekaj vprašanj imam za vas. Doktor Piper me je nekoliko provociral na določeni točki, zato bom najprej podal komentar. Gospod Šemeta, hvala lepa za izjave o legalnosti te zamisli o evropskem semestru in možnosti nadzora V tem odboru je tako, da če socialdemokrati pravijo, da je nekaj nelegalno, potem krščanski demokrati menijo, da bo treba odločati z večino, ampak če krščanski demokrati pravijo, da je nezakonito, potem pa bo že nekaj na tem. Drugič, v tem odboru ni nekega soglasja o tem prenosu finančnih sredstev v zvezi z neustreznimi projekti. Soglasja tukaj ni o prenosu sredstev med posameznimi projekti. Sam sem v skladu z linijo komisije, kajti problem je, Ingram je to večkrat povedala, namreč na sisteme nadzora in upravljanja na lokalni ravni se ne moremo zanesti spodbujati jih moramo, pripraviti moramo neke vrste spodbudo, da bodo ljudje delali tako, kot je treba. In spodbuda, po mojem mnenju, bi bila, da dobijo denar, če sami najdejo napako in če mi najdemo napako, potem denar izgubijo. V nasprotnem primeru ne bo nekega spodbujanja, da bi delali tako, kot je treba in to nas ne bo vodilo k skupnemu cilju. Tukaj mislim, da se strinjamo. No, večino je vedno, seveda pri krščanih, eh, krščanskih demokratih je tako, da če obstaja večina, potem je že vse v redu. Ampak na nekaterih mestih moramo biti bolj jasni. Zbirno poročilo. Izgubil sem se v podrobnostih, če sem lahko pošten. Seveda, dobro je vedeti, kako delujejo finančne korekture. Sam sem med tistimi, ki pravijo, da je s finančno korekturo mogoče popraviti napake, ampak hvaležen bi vam bil, če bi nam lahko povedali, kakšna je razlika pri finančnih korekturah. No, bom uporabil angliško različico. Kakšna je razlika med potrjenimi, izvedenimi in tekočimi finančnimi korekturami? Te razprave so zelo zanimive in uh, Združeno kraljestvo, naprimer, ki vedno trdi, da zelo čisto obravnavajo denar in naši poslanci iz Združenega kraljestva nam vedno razlagajo, kako ustrezno postopajo z denarjem, ampak v tabelah so vedno izpostavljeni in to zelo negativno. Zato bi bilo dobro, če bi lahko bil prepričan, kako naj si tolmačim te številke. Lepo prosim za pojasnitev. In na koncu še. pri zaključku določenih eh, projektov, mislim, da bomo blizu leta 2016. Komisija, pa tudi Evropsko računsko sodišče, me zanima, kako bosta obravnavala zaključek tega programskega obdobja. Ali bo res mogoče preveriti vse projekte, ali bo mogoče ugotoviti, kakšni so finančni tokovi, ali bomo vedeli, kaj je treba korigirati in kaj ne. po korekturah bi spet lahko dobili stopnjo napake za posamezne projekte. Eh, če ta številka že obstaja, nisem našel, ampak lepo bi bilo, če bi jo lahko imeli ali pa mi poveste, kje jo naj najdem. Hvala. Hvala, komisar. Hvala lepa za ta vprašanja. Glede prvega vprašanja o številu pridržkov ali rezervacij. Lani je bilo kar nekaj teh rezervacij na ravni dejavnosti. ABB in teh ni toliko v poročilu. Vse rezervacije so tudi razkrite, tako da tukaj nimamo česa skrivati. No, v tem zbirnem poročilu obravnavamo tudi spremembe, ampak kot rečeno, vse je razkrito. Gre za podrobne rezervacije v letnih poročilih generalnih direktorjev. To je sedanja praksa. Nova komisija bi lahko govorila tudi o novih spremembah v teh praksah. Glede rezervacij, kako dolgo trajajo? Menim tudi, da če damo preveč informacij v zbirno poročilo, lahko to postane ogromno poročilo in ga bo težko obrati. Rezervacije in stanje izvajanja, kar zadeva rezervacije, je predstavljeno v poročilu o letnih dejavnosti generalnih direktorjev. In mislim, da v postopku razrešnice menim, da bi bilo dobro povabiti tudi ostale, da razložijo dolgoročne rezervacije, kakšne probleme imajo pri njihovem izvajanju in tako naprej. Običajno so te težave kompleksne narave in je težko to razrešiti v enem letu ali. Ampak mislim, da bi službe komisije lahko vedno razložile, kakšne, kakšne je stanje s konkretno rezervacijo in s problemi, s katerimi se srečujejo. No, meni se zdi to zelo pomembna tema. Menim, da moramo veliko pozornosti namenjati izvajanju akcijskih načrtov povezanih s rezervacijami. Te dejavnosti so bile sicer okrepljene, smo jih poglobili, ampak seveda jih moramo še izboljšati. V praksi je to tisto, kar vodi k pravemu napredku, kar zadeva uspešnost naših storitev in služb. Glede preostale stopnje napak, In ravni oziroma zneska, tveganega zneska. Mislim, da je ta odbor zaprosil, da se izboljša metodologija za oceno tako preostale stopnje napak in tudi tveganih zneskov. Komisija je to tudi naredila. To majhno zvišanje tveganega zneska je precej povezano z izboljšanjem metodologije, ker zdaj vse službe uporabljajo enako metodologijo pri ocenjevanju tveganih zneskov oziroma zneskov, ki predstavljajo tvegan. Pri preostalih stopnjah napak pa velja, da nekatere plačilne agencije predstavijo številke, ki so se močno povečale. Vi pa ste prosili, da naj se ne zanašamo v celoti na metodologijo na podlagi informacij iz držav članic, ampak da naj uvedemo metodologijo, ki bo omogočila reastanja. Naše službe so to tudi naredile in kot sem povedal v uvodu, je GD Agri v celoti spremenil svoj pristop. Mislim, da imamo zdaj veliko zanesljivejše informacije, ki jih dobimo iz GDAGRI. Saj ne uporabljajo samo informacije od plačilih agencij, ampak tudi informacije, informacije iz svojih lastnih ugotovitev, iz revizij ter druge vire informacij. Na podlagi vsega tega potem izračunijo preostalo stopnjo napak. kar zadeva regionalne sklade in najniže ravni na tem področju. Mislim, da moramo prvenstveno pričakovati oziroma počakati na zakonodajo in komisija ne more na preprost način doseči končnega upravičenca rabimo jasna pravila, kdaj to lahko naredimo. Z državami članicami je treba govoriti tudi o tem, kako lahko izboljšamo trenutne razmere. Situacija pa je delikatna, saj moramo izvajati ukrepe ki so kot palica in korenček za nacionalne organe, ki bodo potem podajali zanesljivejše ocene tudi na naži, najnižji ravni. Težko bi bilo osredotočiti vse na raven komisije, kajti preprosto nimamo dovolj virov na voljo in ne moremo priti do končnih upravičencev, kar tako. Sami veste, koliko upravičencev imamo v okviru regionalne politike. Nerealno bi bilo pričakovati, da bi to komisija počela. Zato moramo bolj poudarjati in si bolj prizadevati za izboljšave na srednji ravni kontrol, torej na ravni nacionalnih organov. In kot sem že omenil v svojem odgovoru gospodu Pipru, izvajamo celo vrsto ukrepov, vključno z novo revizijsko strategijo, ki je bila odobrena v različnih generalnih direktoratih. Namen te strategije je, je povezan, je povezati pristop, ki temelji na tveganju z eh, revizijami. To je zelo pomembna sprememba pri dejavnostih naših služb. Glede resnih pomankljivosti, pa takole. Ko bomo imeli na voljo podatke, kajti to je novo pravilo. In standardna praksa je, da mora preteči nekaj časa in po tem obdobju se poroča o tem, kako deluje to novo urodje. Med razpravo o različnici za 2013 se lahko dogovorimo o ustrezni časovnici za prvo poročanje o tem. Nekaj časa pač potrebujemo za to, da ocenimo, kako deluje ta novi instrument v praksi. Glede nacionalnih izjav pa naslednje. Ponosno lahko povem, da po celi vrsti sestankov s predstavniki sveta in nekdanjem evroposlancem iz tega odbora, smo se uspeli dogovoriti za vzorec, za template obrazca, torej za vzorec obrazca za nacionalne izjave. Upravljale ga bodo tiste države članice, ki bodo izvajale pristop z nacionalno izjavo. Kaj pa potrebujemo v prihodnje? Potrebujemo še nekaj več korenčkov, zato da bi spodbudili uporabo nacionalnih izjav na ravni držav članic. Kot veste, z pravnega vidika je pravno zavezujoča izjava, tako imenovana Management Declaration, upravljalska izjava za izboljšanje sistemov upravljanja v državah članicah. Delo, ki ga je obljubil, obljubil ta odbor, je bilo že zaključeno. Tako da hvala kolegom in kolegicam, ki so sodelovali pri tem pomembnem delu. Pomagali so nam razumeti, kakšno je stanje v državah članicah. Kar pa zadeva zanesljivost številk v naših poročilih o evropskem proračunu, Mislim, da obstajata dve ravni številk. Nekatere številke pripravlja komisija. Manfred Kraft je tudi tukaj in lahko potrdi, da smo prepričani, da so te številke popolnoma zanesljive. To je lahko tudi predmet temeljite analize. Ker pa zadeva številke, ki nam jih sporočajo države članice in so tudi predstavljene v tem poročilu, nismo stosotno prepričani o njihovi zanesljivosti. Ampak v tem trenutku ne moremo podati boljše slike. To so podatki, ki jih imamo na voljo. In to je področje, kjer so še potrebne izboljšave. To poročilo je zdaj veliko bolj poučno, veliko več možnosti za razmislek ponuja in službe komisije bodo z veseljem zagotovili zagotovile bolj podrobne informacije. Damo priložnost še drugim predstavnikom komisije. Pozdravljeni, hvala lepa, da ste tukaj. Lepo prosim, poveste, kako mm, zanesljive so te številke in koliko se vi zanašate na nje. Um. Hvala, gospod predsedujoče, za besedo. Sporočilo o zaščiti proračuna Evropske unije razlikuje med številkami komisije, ki temeljijo na samem delu komisije in med številkami, ki, tem, ki prihajajo iz držav članic. Številke, ki temeljijo na delu komisije, so zanesljive. To so številke, ki so točne in številke, kot naprimer 2,3 odstotka v primerjavi z izvedenimi izplačili, zajemajo samo številke komisije, ne pa tudi številk držav članic. Mi smo zagotovili informacije v poglavju 7, pa ne bom še v podrobnosti. Tam vam pravimo, da je treba biti pazljiv in previden, da številke mogoče niso prave in mi smo pristopili k temu konzervativno. Poskusili smo popraviti tiste številke, ki niso zanesljive, s tem, da smo jih revidirali navzdol, torej zaokrožili navzdol. Vendar pa, kot rečeno, številke, ki smo jih dobili od držav članic, niso bile vključene v predstavitev, ki je bila podana na začetku. Tam smo uporabili samo naše številke in te so zabeležene tudi v pombi 6 o mnenju računskega sodišča pa tudi ne morem govoriti. Reči moram tudi, da sem naklonjen pripombi gospoda Gajerja glede sporočila o zaščiti proračuna, ki zajema veliko številk. Zakaj je tako? Zato, ker smo želeli podati celotno sliko vseh dejavnosti, ki jih opravlja komisije. Začeli smo s finančnimi popravki, ki so v teku. Dobili smo informacije od držav članic in seveda vemo, da prihaja do neupravičene porabe in da prihaja do napak in pomankljivosti. Naslednji korak je bila potrditev. Med to fazo smo prijeli podatke, ki so nam podali razumno zagotovilo ali iz držav članic, da se s tem strinjajo, potem ga države članice uporabijo, drugače pa damo nalog za izterjavo. In te številke so bile potrjene. Zadnji korak pa je, ko prejmemo gotovino, ko prejmemo denar, denar je izplačen, lahko iz različnih naslovov, tako da imate celotno sliko celotnega procesa. Zastavili ste tudi vprašanje, ali lahko komisija in sodišče analizirata finančne tokove v določenem programskem obdobju. Če si pogledamo sporočilo o zaščiti proračuna EU, imamo v poglavju oziroma oddelku 4.2 tabelo 4.2.4. Ta zadeva programsko obdobje 2000-2006, kjer za regionalni sklad in socialni sklad prikažemo vse popravke, ki so bile upravljeni in ti predstavljajo kakšnih 4,5 odstotkov vsega finančnega volumna v tem obdobju. Kar kaže, kako je to pomembno, saj gre za ogromen znesek, ko se izvede finančni popravek delno sami, delno v dogovoru s državami članicami. In še eno vprašanje glede rezervacij ali pridržkov. Naj podam dodatne informacije glede intervencije oziroma glede predstavitve komisija, komisarja. Če si pogledamo stran 22 zbirnega poročila, naj citiram to, kar pravi komisija. Število rezervacij ni kazalnik števila težav, ki, s katerimi so se srečali v službah. To ima lahko za rezultat za veliko število pridržkov. To bi lahko še naprej specificirali. Naprimer, en pridržek na področju regionalnega sklada vpliva tudi na operativne programe. Mi imamo zdaj navodila naj izboljšamo tudi poročila o aktivnosti, o dejavnosti in v zbirno poročilo bomo vključili tudi to prošnjo, namreč, da bi poročila o dejavnosti zagotovila več informacij o ozadju različnih rezervacij ali pridržkov. Če imate še kakšne koli vprašanja, izvolite. No, no. Hvala lepa. Samo še eno dopoljeno vprašanje. Rekli ste, da ste številke revidirali navzdol v zvezi z državami članicami. Zanima me, kakšna merila ste tukaj sprejeli. You, Hvala lepa, gospod predsednica. Če preberete 35. stran, o zaščiti proračuna Evropske unije, imate tam nekaj informacij. Tam je navedeno, da je komisija naredila vse, kar je treba v zvezi z številkami držav članic, da zagotovi, da navedene količine, navedeni zneski niso previsoki. Če imamo jasne indikacije, da so vključili korekcijo, ki ni bila izvedena, potem smo to umaknili. Vendar, še nekaj želim dodati, namreč Bili smo zelo natančni, kajti dejali smo, da so nekatere številke realno lahko više. Če je, smo imeli najmanjši dvom, smo številko oduzeli in smo navedli revidirano številko. To sploh ni bil odgovor na moje vprašanje, kajti to je vprašanje namreč, kakšen je ta ustrezen pristop. Kako pripravite korekcije. Kakšne informacije imate za to, da lahko korekcije izvedete, ne pa, da podate komentarje v zvezi s celotnimi številkami. Za nas bi bilo zelo zanimivo, kako korigirate posamezne številke in zakaj, kajti potem bi lahko mi potegnili sklepe o zanesljivosti podatkov samih. You, Hvala, gospa predsednica. Bom šel v podrobnosti. Torej. Na voljo imamo vse informacije, zato da ocenimo zanesljivost informacij držav članic. Prvič, imamo informacije upravljalnih organov v posameznih državah, potem imamo plačilne organe in tudi revizijske organe. Trenutno je pristop GD regijo, kako ste sami povedali, takšen, da se zanašajo na informacije, ki jih zagotovijo revizijski organi. Walter Defer vam je povedal, da lahko izkoristimo približno 90 odstotkov informacij, ki jih oni zagotovijo. Oni nam dajo torej revizijska poročila, revizijska mnenja o številkah, ki jih zagotovijo nacionalni organi. Mi to upoštevamo in sicer tako, da se zanašamo na svoje revizijsko delo, obenem pa se seveda zanašamo tudi na delo Evropskega računskega sodišča. Vprašanje pa je, kaj storimo z desetimi odstotki, kjer ne moremo zanesljivo sprejeti teh informacij, zato ker je delo prešiko. Walter Defer vam je obljubil, da vam bo zagotovil bolj podrobne informacije o tem, kako točno sprejmemo sklepe v zvezi z 90 odstotki in v zvezi z 10. Tudi sam vam obljubljam, da vam bomo zagotovili tabelo, v kateri bo razloženo, kaj se dogaja s številkami držav članic. Izvirna izjava, popravljeni zneski, naše korekcije in končni znesek, ki ga najdete v tej tabeli. Hvala lepa, se že zelo veselim, komisar sedaj pa želim odgovoriti na vprašanje gospoda Gajerja. Prvo vprašanje v zvezi z definicijo korekcije, torej potrjene, izvedene in v deku. Mislim, da je Manfred Kraft to že lepo razložil. Zato bom odgovoril na vaše drugo vprašanje in sicer v zvezi z oceno izvedenega nadzora. To je zelo zanimivo vprašanje. Naslednja komisija in parlament bosta o tem odločala, ampak za me bi bilo zelo zanimivo, če bi po zaključku nadzornih mehanizmov za leto 2006 storili naslednje. Ti mehanizmi še niso zaključeni, ampak ko bodo enkrat zaključeni, bi bilo zelo dobro, če bi računsko sodišče izvedlo revizijo izvedenih programov in če bi ocenili končni rezultat in če bi ocenili dejansko preostalo stopnjo napake po izvedbi vseh korekcij in nadzornih mehanizmov. Seveda, to bi zahtevalo dodatno delo za računsko sodišče, za sodišče in za organ, ki podaja razrešnico, je naloga, da se odločita, ali je to potrebno, vendar morda bi s tem lahko končali ali vsaj zmanjšali razprave o dejanski preostali stopni napake in eh, o tem, kaj se dogaja v programskem obdobju vsako leto. Zaradi nadzora ex post sem prepričan, da bi bila preostala stopnja napak ali realna stopnja napak mnogo nižja od letnih stopenj. Dankeschön. Hvala. Še kdo? Ne. Kolega Von, izvolite. Uh, thanks, Chair, and, uh... Hvala lepa, predsednica. Kot preostali se tudi sam želim zahvaliti komisarju za delo v preteklih petih letih in mislim, da je dobro sodeloval z našim odborom. Vsi smo mu lahko hvaležni za to. Na hitro sem želel podati komentar in zastaviti vprašanje o zbirnem poročilu, še posebej kar zadeva uspešnost. Zelo mi je všeč, da se posvečamo uspešnosti v tem poročilu, to je bilo večkrat omenjeno in eh, zelo pomembno je, da ne samo razpravljamo o tem, ampak da tudi poskrbimo, da se sredstva porabljajo tako, kot je treba, ampak tudi učinkovito. To je zelo pomemben del poročila. Nekaj pa meni jasno v tem poročilu. Namreč, kako bomo merili in poročali o uspešnosti v prihodnosti. Nekaj primerov že imamo, naprimer pogojevanje, rezerva, za uspešnost in tako naprej. Ampak še vedno ni jasno, kako bomo merili in poročali o uspešnosti na ravni držav članic in tudi na ravni komisije. Zato bi bilo zelo dobro, če bi slišali vaše komentarje o tem. Hvala. A. Hvala lepa. Hvala za vaše lepe besede in tudi za vprašanje. Res je, komisija uvaja to kulturo uspešnosti v okviru institucije. In na notranji ravni poskušamo doseči uskladitev med eh, različnimi dokumenti, ki jih pripravljamo, začenši z načrtom upravljanja in tako naprej. Ta načrt pripravimo vsako leto in temeljiti mora seveda na doseganju čim večje uspešnosti. Potem imamo tudi letna poročila o dejavnostih, v katerih povzemamo dosežke pri izvajanju posameznih programov. Imamo pa tudi poročila o oceni, kjer ocenjujemo uspešnost posameznih programov. To je torej notranja ureditev dela v komisiji in eh, komisija vedno več pozornosti namenja temu. Mislim, da moramo preučiti tudi načine, kako bi to morda lahko vključili v delo poročil, eh, v poročilih računskega sodišča. Gre pa za merila uspešnosti, ki bi jih lahko primerjali z letno stopnjo napake, naprimer. Ali pa bi preverjali, kako je mogoče uspešnost vključiti v celovito oceno dela, ki ga upravlja računsko sodišče. Kar zadeva države članice, države članice se morajo zavezati k konkretnim kazalnikom uspešnosti, torej kaj bodo dosegle, naprimer na področju kohezije, pri črpanju sredstev iz kohezijskega sklada, naprimer ali iz eh, socialnega sklada. In potem morajo države članice poročati o doseženem napredku v zvezi s temi kazalniki uspešnosti, Komisija pa seveda spremlja izvajanje. V novem programskem obdobju imamo 10 odstotno rezervo za uspešnost, ki jo je mogoče izkoristiti kot neke vrste sredstvo za ločevanje med najboljšimi in najslabšimi. Ta sistem že deluje mislim pa, da moramo sedaj začeti izvajati sistem in videti, kakšni bodo doseženi rezultati. Hvala lepa. Sedaj pa notranje poročilo notranjega revizorja. V zvezi s tem poročilom imam nekaj vprašanj. Prvo vprašanje je, zakaj imamo posvetovanje med različnimi službami in kaj se je potem spremenilo na podlagi teh posvetovanj. Hvala lepa za delovni dokument osebja. Ta dokument je mnogo bolj zanimiv kot poročilo samo in lepo prosim, da naslednjič malo bolj zanimivo naredite tudi poročilo samo. Nekaj več bi lahko vključili ven. Gre za neke vrste preverjanje moči tukaj. Torej, če je logična posledica naslednja. Pri poročilih moramo vedno zahtevati več, zato da dobimo celovite informacije. Če poročilo samo ni dovolj dobro, če zahtevamo več, me to nekoliko razbuli. Dela imamo dovolj, zato ni potrebe po tem dodatnem delu za nas. Lepo prosim, da so poročila vsebinsko nekoliko bogatejša ne pa, da vključujejo samo omembe problemov. Lepo bi bilo dobro, če bi bili tudi problemi opisani, kajti potem bi si prihranili delo v prihodnosti. Zato, ker si moramo sedaj sami priskrbeti temeljne informacije. Poročilo sem precej natančno prebrala in uh, to so bile moje prve opombe. Sedaj pa še vprašanje v zvezi z izvajanjem. To je zelo pomembno. Prebrala sem, da je bilo deset zelo pomembnih priporočil in že šest mesecev zaostanka je pri tem. Zato me zanima, koliko resno se ta priporočila sploh jemljajo, na kakšni poti so, imate kaj novic v zvezi s tem, če ne, drugače bomo morali mi sprejeti določene ukrepe. Lepo bi bilo, če bi nam povedali, kaj je s temi desetimi poročili. Natančno in res mislim natančno. In če eno vprašanje. Obstajajo tudi priporočila. In sicer tri zelo pomembna priporočila so bila podana že pred letom 2009. Lepo bi bilo, če bi nam natančno povedali, kaj se je zgodilo s temi tremi zelo pomembnimi priporočili. es waren so viele Dokumente, die sie. Ta teden sem imela toliko dokumentov pred seboj, da se niti sama ne znajdem iz tega kupa dokumentov. Prav gotovo vam bom zastavila tudi pisno vprašanje, kar zadeva pridržke na področju raziskav ali razvojna pomoč. Celotni sedmi raziskovalni program je postavljen pod eh, vprašaj in tudi razvojna pomoč vse, kar je tam mm, več kot 2 odstotka, tudi to smo postavili pod vprašanje, lepo bi bilo, če bi se revizor lahko izjasnil v zvezi s tem. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Če kar po vrsti odgovorim na vaše vprašanja. Zakaj imamo posvetovanje med službami glede tega poročila? To poročilo ni poročilo notranjega revizorja. Ne, to je poročilo komisije, svetu in uh, parlamentu v skladu s 99.5 uredbe. Torej, uh, Zato je treba izvesti posvetovanje med službami, ker gre za poročilo komisije. Ali se je zdaj kaj zgodilo nič posebnega, zlasti nič posebnega glede same osebine, gre za to, da želimo zagotoviti, da ne pride do nesporazumov in da so zadeve dovolj jasno zapisane. In da je vse skupaj dovolj jasno zapisano, da lahko spremimo takšno poročilo, ki ga potem formalno spreme komisija. Imamo seveda še eno poročilo, na katerem temeljito poročilo in to je to poročilo, ki uh, eh, temelji na členu 993 in to je poročilo notranjega revizorja kolegijo in to ni javno poročilo. In finančna uredba dejansko predvideva dve poročili in to drugo poročilo je to, ki ste ga vi dobili. In v uredbi piše, da gre za povzetek uh, celotnega poročila. Če se vam zdi, uh, da eh, to ni dovolj, potem seveda lahko zastavite vsa vprašanja komisiji, ki želite. Vendar to bo potem veliko papirja, to, te, tem vas jaz moram obvestiti torej, poleg vsega postopka. Spraševali ste me, eh, torej, kako potekajo priprava eh, eh, priporočil. Zdveliti sem notranji revizor komisije in lahko vam zagotovim in sem pri tem res skromen, da se priporočila resno spremljajo imamo odbor za spremljanje eh, revizije, ki mu predseduje komisar Šemeta in mi zelo tesno spremljamo izvanje priporočil. Imamo eh, torej izvajamo spremljanje eh, naših priporočil in torej to je zelo resno delo, zelo podrobno delo. In pravite, da imamo deset priporočil, ki so ki, ki jih je treba še izvesti, ki se še niso povsem uh, iz, izpeljala. No, to je majhen odstotek, kot je en odstotek. Potem, ko sem pripravila to poročilo, je prišlo dodatnih nalog in danes je le sedem priporočil takih, ki niso še do konca izvedene. Torej, vse skozi delam vsako leto naredimo več eh, revizij spremljanja izvajanja priporočil. Imeli smo razpravljanje, ki lahko tudi priča gospod Šemeta, tudi na odboru glede spremljanja izvajanja revizij. In res si vsi zelo eh, prizadevamo za to, da spremljamo, kaj se zgodi po reviziji. Torej, glede tega res ni dvomov. Potem spraševali ste me glede metode priprave uh, stopnje napak pri sedmem uh, uh, raziskovalnem programu. Torej, mi imamo tako imenovane limited reviews, torej to so nepopolne revizije in kaj storimo? Nimamo časa za popolno revizijo in mi uh, torej spremljamo, kaj se zapiše v izjave in potem ugotovimo, katero metodo uporabljajo uh, generalni direktorati. Ugotavljamo metode izračuna, uh, ki jih uporabljajo. To smo naredili tudi v okviru poročila za GD Agri in gotovo ste opazili, da je leta 2013 poročilo bilo veliko boljše od prejšnjih. In to velja tudi pri drugih generalnih direktoratih. Med drugim tudi generalni direktor za eh, raziskave in razvoj in tudi pri GD za pomoč in razvoj. Vsak direktorat je seveda eh, drugačen, imamo nek splošen eh, pristop, vendar generalni direktori imajo veliko manjvesega postopa glede svojih notranjih eh, kontrol in kako izračunajo eh, in obravnavajo podatke in številke. Pri srednjem okvirnem programu so zadeve dovolj precej jasne in tudi računsko sodišče je Eh, pozitivno ocenilo metodo, ki se uporablja pri eh, teh revizijah. Stopnja je okoli 2 odstotka, vendar sam eh, generalni direktor je eh, to povedal in to je potrdilo tudi računsko sodišče, da eh, si prizadeva za to, da bi zmanjšali to stopno pod 2 odstotka. In Če bi pa šli dlje od tega, bi bili stroški zelo veliki in to več ne bi bilo stroškovno učinkovito. Torej, revizije uh, potekajo in to je povedal tudi moj kolega v ponedeljek popovdne, vendar se obstaja določene omejitve glede števila revizij, ki jih lahko izvedemo in tudi glede stroškov, ki nastanejo pri tem. Kar zadeva GDDF-ko, To je drugačen primer. Kakšen je postopek, ki, je, ki, ki ga je izvajal moj kolega Fernandez Demelo, ki je bil tu v ponedeljek? Uh, imel je torej na voljo neodvisno revizijsko službo in je izvedel študijo glede modela, ki ga je predlagalo tudi sodišče, torej da imamo vzorčenje vendar to vzorčenje je nekoliko drugačno, saj se vzorčenje ne sklada s koledarskim letom, temveč uh, gre uh, za metodo, ki uh, uporablja vzorčenje iz več let. Uh, in takšna metoda omogoča boljšo oceno uh, napak pri teh vzorcih, ker obravnava več let. In tako dobimo realnejšo sliko. In torej uh, mislim, da je številka, do katere so prišli nekoliko nižja od tiste, do katere so prišli pri računskem sodišču. In GD delko se torej, s tem lahko zagotovi v dostojnost svojega delovanja. In kot veste, pomoč, razvojna pomoč eh, vedno predstavlja precejšno tveganje, ker gre za dejavnosti, ki potekajo zunaj Evropske unije. In zadeve zelo resno spremljamo pri tem generalnem direktoratu. Torej, ko gre za skladnost in zakonitost uporabe sredstev, mislim, da komisija si res zelo prizadeva in rezultati, rezultati so uh, so uh, boljši oziroma lahko rečemo so celo zelo dobri. Seveda pa moramo vedno razumeti, da je situacija eh, kompleksna in seveda vedno moramo torej to imeti v mislih, ko izvajamo revizije. Nima pa smisla preveč eh, zviševati stroško revizij, če to ni stroškovno učinkovito. Če imate še kakšno vprašanje, bom zdaj odgovoril. Niste še odgovorili, glede. Uh, treh pomembnih priporočil, ki se še ne izvajajo že od leta 2009. Ali nam lahko poveste kaj več v zvezi s temi priporočili? Eh, to so priporočila, predvsej stara priporočila, ki zadevajo GD eh, obravnave podatkov. Eh, pri GD Digit naj, in tudi pri GD Devko. Če želite podrobnosti priporočil, potem bi raje prosil, da prosite za poročilo, ker ti to je težko izolirano takole predstaviti v treh minutah če gremo res v same podrobnosti, zadeva postane zapletena in potem bi raje videl, če bi pripravili poročilo. In potem bi torej imeli lahko razpravo na podlagi samega poročila. Dobro, potem bomo to storili. No, v prihodni spremembi finančne uredbe mislim, da morali smeti ravno te določbe glede notranjih revizij in glede poročil, ki jih pripravljate. Na ustavu. Hvala lepa za to izmenjavo mnen. Nihče več ne prosi za besedo od kolegic in kolegov. Potem smo na koncu te točke. Gospod komisar, izvolite še končno. Sklepna izjava. Hvala. Čisto na kratko želim povedati, da imamo v komisiji odbor za ocenjevanje napredka revizij in tam resno jemljemo vaša priporočila. Zelo pomembno je, da imamo ta odbor. Tam je sedem članov komisije in dva zonanja člana. Eden od teh je nekdanji član računskega sodišča. To je forum, kjer obravnavamo vsa priporočila. Če vidimo, da je treba kaj uvesti, spremembe, potem sam kot predsednik tega odbora za napredek napišem pismo ustreznemu komisarju in ga oziroma jo povabim, da doseže napredek na področju, kjer želimo doseči napredek. Še nekaj zelo pomembno. Pri izvajanju priporočil generalne direktorate prosimo, da uvajajo blažilne ukrepe. To pomeni, da ni to neke vrste odprto vprašanje in da, te, da to rešujemo šele, ko je vse ostalo rešeno. Ne, blažilne ukrepe je treba sprejeti takoj, ko se pojavijo ugotovitve strani naše notranje revizijske službe. Odbor za napredek na področju revizij je zelo dobro orodje, ki občutno izboljšuje sisteme upravljanja in nadzora Evropski komisiji. Hvala. Hvala, komisar. Res zelo smo bili zadovoljni, kajti gospod Timmermans bo prevzel ta resor in zagotovil nam je, da bo predsednik tudi tega odbora. Zanima me, ali želi spregovoriti računsko sodišče. Thank you, uh, my... Hvala lepa, gospa predsednica. Samo da vam podam nekaj kratkih pripomb, kaj te. Čez nekaj tednov bomo predstavili letno poročilo našega sodišča v Ekonu in nekaj vprašanj, o katerih ste govorili danes, bo omenjenih tudi v tistem poročilu. Moje splošne pripombe so naslednje. V preteklih petih letih je komisija izboljšala ulogo nadzora in nadzornika ter spremljanja, seveda pa je še veliko manevrskega prostora za izboljšave. Naj omenim samo dva vidika te vloge nadzornika in spremljevalca. Komisija bo morala poskrbeti, da organi v državah članicah izkoristijo razpoložljive informacije za to, da ugotovijo napake pri plačilih, preden to posredujejo komisiji, s tem bomo zmanjšali stopnje napak in poskrbeli tudi, da bodo podatki, ki jih eh, komisija dobi od držav članic in ki so potem vključene v letna poročila o dejavnostih, da so to števila torej, številke torej zanesljive. Zahvaliti se želim komisarju za izjemno dobro sodelovanje. Mislim, da smo dobro sodelovali želim pa mu seveda obilo uspeha v prihodnosti. Hvala. Zelo lepe besede računskega sodišča, hvala lepa. Na koncu naslednje točke bomo prav gotovo poskušali povedati kaj lepega in morda nam boste zaupali, kaj vas čaka v prihodnosti. Po naslednji točki seveda. der Abteilung der Weihrauchfassschwenker. Ne, nisem med tistimi, ki želijo vedeti vse. Eh, za govorice boste morali navezati stik s kom drugim, kakorkoli že. Peta točka, izmenjava mnen o uvedbi funkcije nadzornika za procesna jamstva v OLAFu to točko smo dolgo prelagali in sicer nadzorni odbor Olafa in kako bomo skupaj poskrbeli za to, da bi imeli dobre pogoje dela. O tem smo želeli imeti izmenjavo mnen z vami. Lepo prosim, podajte svojo uvodno izjavo. Hvala. Much, Hvala lepa, gospa predsednica spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje. Na sestanku 8. oktobra sem že uh, predstavil predlog komisije o uvedbi funkcije nadzornika za procesna jamstva. Sedaj bom predstavil rezultate izmenjave mnenj, ki smo takrat imeli in vam bom seveda dal določene pojasnila glede našega predloga, ki vas zanimajo. Danes vam bom, bom, bom tudi se navezal na razpravo, ki ste imeli julija v, glede eh, tega nadzornika in Olafa. Več eh, poslancev je vprašalo komisijo, več vprašanj glede tega in niste še dobili odgovora na to. Uvodoma bi rad odgovoril na dve od teh vprašanj. Prvič, kako bo dobil nadzornik informacije o zadevi in komisija je tu izboljšala eh, torej, odnose med odborom in Olafom. Torej, eh, kakšen je dostop glede eh, informacij v zadevah? Najprej bi rad povedal, da sem prepričan, da odbor mora imeti priložnost da dobi informacije o posamečnih primerjih. Le na osnovi teh informacij lahko izvaja svojo nadzorno funkcijo. Olaf se že dolgo zaveda, da mora dovoliti tak dostop, vendar je prišlo do več razhajanj v mnenjih strani odbora in uh, Olafa, katere informacije bi morali pridobiti da bi razrešili ta razhajanja, so se 14. januarja letos dogovorili o, o sodelovanju in to, ta dogovor tudi upošteva mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. In podpis tega sporazuma je dober, to sem si že dlje časa želel, vendar nekaj mesecev po podpisu tega sporazuma se je skazalo, da nazorni odbor ni pripričan, da je to rešilo vse težave. Zato eh, potrebujemo novo rešitev, zato spodbujem odbor in Olaf, da najdejo skupno rešitev. Vendar v tem kontekstu si moramo biti na jasnem gled dveh zadev. Prvič. Razumem to, kaj je povedal gospod Polste na sestanku tega odbora. Člani nadzornega odbora niso nujno seznanjeni z podrobnostmi postopkov evropskih institucij in to jim tudi ni treba. Prav je, da rečemo, da če praksa pokaže, da ureditev ni dovolj dobra, potem je treba neko ureditev, nek sporozum spremeniti. In druga stvar, ki jo moramo jasno povedati, pa je tudi to, da ne razumem, zakaj bi zato bil kriv Olaf. Vsi člani nadzornega odbora, ki so tu spregovorili, so povedali, da se Olaf drži sporazuma eh, in pritoževali pa so se, da jim Olaf ne da več od tega, kar je bilo zapisano v sporazumu, temveč da se drži tega, kar piše v sporazumu. Imeli smo eh, veliko razpravo o tem, kako izboljšati zagotavljanje procesnih jamstev pri Olafu. Kot sem že rekel, Komisija je pripričana, da se OLAF uh, drži pravil glede jamstva procesnih jamstev. Če pa je OLAF sprejel sporazum z nadzornim organom, potem je to bilo zlasti povezano glede vse, osebnih podatkov na osnovi mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. No, sedaj potem uh, tu vprašanje, potem je svet vprašanje, ali. ali se to, se to izvaja. To je pomembno. Varstvo osebnih podatkov je bistvenega pomena in niti Olaf, niti katerikoli drugi nadzornik ne sme posredovati teh informacij komorkoli drugemu. In prepričan sem, da se Olaf tega načela drži, ne glede na to, ali gre za nadzorni organ, ali gre za medije, ali za katerokoli drugo tretjo osebo. To je pomembno za varstvo interesov zadevnih oseb, poleg tega pa tudi tako zavarujemo denar naših dakopačevalcev. Če bi OLAF ali drugi organi eh, eh, posedovali osebne podatke, potem je komisija morala plačati očkodnino za to. In ta očkodnina bi šla iz evropskega proračuna, torej šlo bi z, za porabo dakopačevalskega denarja. In mislim, da lahko povzajemo takole. Delovna ureditev med nadzornim organom in OLAFom je nekaj, kar je treba revidirati, vendar potrebujemo prav, dobro posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov. OLAF je junija ponudil, da bi imeli razpravo o tem pregledu, tako da menim, da OLAF in nadzorni organ sta na pravi poti. Sedaj pa bi rad predstavil drugo točko svojega govora in sicer kakšna je moja vloga in vloga komisije v tej celotni razpravi. Najprej sem bil nekoliko presenečen, ko sem 26. julija slišal, da komisija eh, eh, eh, skuša zlahko odpraviti težave med Olafom in nadzornim organom. Mislim, da je to napačen vtis. Junija 2013 sem celo dvakrat pisal nadzornem organu in pozval, da bi imeli trilateralni sestanek z Olafom, zato da bi dosegli napredek glede določenih spornih točk. V uh, svoj dopis mi je odbor zapisal, da, da se jim zdi, da bi bil sestanek 12. junija prezgode in da bodo predlagali drug nov datum. In takrat je potekala sprava med Olafom in odborom in to že več kot eno leto. In predstavniki nadzornega odbora so sodelovali tu na tem odboru in so kritizirali delovne pogoje. Eh, nadzorni odbor sem prosil v drugem dopisu, če bi se lahko srečali Julija. In takrat so mi odgovorili takole. Več točk je takšnih, da o njih ne moremo razpravljati. Konec citata in da se jim zdi, da zato ne potrebujejo sestanka. Predsednik vašega odbora je dobil uh, eh, izvode teh dopisov, torej lahko dobite te dopise, če vas zanimajo podrobnosti glede tega, kar je tam pisalo. Potem sem se odzval takole. Bil sem res presenečen. Mislim, da nikoli nisem dobil takšnih odgovorov. Uh, nikoli prej uh, strani nobenega odbora ali kakršnih koli zunanjih strokovnjakov in ne bi si mislil, da bom dobil takšne odgovore. Zlasti, ko ti strokovnjaki javno in v parlamentu in v medijih kritizirajo komisijo, da njihovih težav ne jemlje dovolj resno. In E, mislim, da ni prav, da rečemo potem, da komisija se ne ukvarja s težavami nadzornega odbora. V času mojega mandata e, boja proti glifem ni bila moja edina naloga v komisiji. Ukvarjal sem se tudi z carinami, z davki, z e, razrešnicami, z revizijami in tako naprej. Kljub številnim nalogam pa sem veliko časa namenil vprašanju nadzornega odbora, vendar žal nisem eh, strani nadzornega odbora dobil enakega eh, odziva. Olafov eh, nadzorni organ je seveda zelo pomemben organ in zato bi rad ob tej priložnosti spomnil ta odbor, da dva člana odbora bosta ob koncu januarja 2015 zaposlila ta odbor. Pomembno je, da povdariti pomembnost tega odbora in mislim, da morate vi zagotoviti, da je sestava odbora takšna, da se, da se spoštuje zadevno zakonodaje tega. In februar 2014 sem zapisal to tudi v svojem pismu in tudi svet je maja to podprl in sedaj čakamo na odgovor parlamenta, zato da bomo lahko šli naprej. In če se želimo eh, držati roko, potem moramo delati hitro. Zato bom hvaležen, če bo vaš odbor lahko povedal, kakšno je vaše stališče in to čim prej. Hvala. Hvala lepo, gospod komisar. Sama sem poročevalka, zato lepo prosim, da mi dovolite povedati par povedi o tem. Morda nam lahko pustite svoj govor tukaj tudi v zvezi z razrešnico, torej prejšnjo točko. Nekoliko sem presenečena. to, kar ste sedaj predstavili, je prav problem. Namreč, v razpravi niste bili koristni, to vam moram povedati, kajti sedaj vas potrebujemo, navajeni smo, da ste vi koristni, ampak sedaj nima nobene urednosti, če kritike takšnega organa nihče ne jemlje resno. To je naš očitek vam, to je kritika našega odbora, rekli ste, da to resno jemljete, ampak to ni res, tega ne želim slišati. In potem ste mi pisali, tega še nikoli nisem doživela in nadzorni odbor se bori za preživetje. Trikrat, štirikrat so bili pri nas, rekli so nam, ne moramo opravljati svojega dela. Vi ste nas imenovali, vi ste ste nas tja poslali, tako so nam rekli in zato se obračajo na nas, prosimo, pomaga, prosimo pomagajte nam. Če citirate, morate citirati resnico. Gospod Vrsti je rekel, da vi sami tega ne morete storiti kot uh, nadzornik, tako rekoč. Ampak seveda je treba sodelovati tudi z drugimi organi. Gre za dostop do zbirk podatkov za te uradnike ne gre za medije. Vsi vemo, kakšne so glavne točke varstva podatkov. Poblaščenec za varstvo podatkov je takšen, kot je, o pripravi mnen se lahko prepiramo, ampak na nekaterih mestih je bil jasen. Gre za to, da preučimo zaključene postopke, In to ne služi javnosti, služi temu, da bi potem lahko pripravili poročilo o preiskavah brez imen in datumov, zato da ugotovimo, kako učinkovito ta organ sploh deluje. In tega niste zagotovili, nič niste storili za to, da bi to zagotovili. Takšen je bil naš eh, vtis, to smo tudi mi zapisali. Povem vam lahko, da je to sedaj točka kjer sem res vesela, da bomo lahko nadaljevali na novo, tako kot smo do sedaj postopali, več ne gre. Imeli bomo nove člane, da, ampak imeli bomo stare probleme. To je tisto, o čemer želim spregovoriti danes. Lepo bi bilo, če bi pri tem vprašanju prevzeli vlogo posrednika, tega niste storili. večkrat sem pač sama poskušala samo rešiti tisto, kar je bilo mogoče rešiti. In sedaj drugič, komisija je pripravila nov predlog, dva meseca po začetku veljavnosti uredbe o Olafu je bila izvedena presoja učinka o trenutni uredbi. Julija smo na plenarnem zasedanju o tem razpravljali In če bi komisija malo manj proti temu lobirala, potem bi si lahko privrčevali naš eh, predlog tako rekoč. Tisto, kar je predvideno v členu 15.1, smo zahtevali v tem eh, predlogu spremembe, smo predvidevali naslednje. Namreč, generalni direktor ULAF-a mora dati informacije pravočasno na voljo. Prav tako smo zahtevali, da bi prav to točko, namreč da bi imeli tega nadzornika za procesna jamstva in komisija je zelo nastopila proti temu. Lobirali ste pri poslancih, naj ne storijo nič, ampak opozoriti želim na naslednje. Trenutni predlog ima veliko pomankljivosti. To se je pokazalo tudi na javni predstavitvi in veliko strokovnjakov je to tudi jasno povedalo. Omeniti želim določene elemente, ki, na katere so opozorili pri Transparency International. Jasno so povedali, da zaradi konstrukcije tega nadzornika mm, postavljamo pod vprašanje odvisnost Olafa. Trenutno v obliki ex ante, po mojem mnenju, to nikakor ne bo šlo. V parlamentu to prav gotovo ne bo dobilo nobene večine. Na vzkrižje interesov, s katerim se sooča ta nadzornik eh, procesnih pravic tudi tukaj. Mislim, da je treba doseči neko rešitev. Vprašanje je tudi, kakšne, kakšne pravne možnosti so, da ne bi sprejeli priporočil eh, tega nadzornika ali da Olaf ne bi upošteval priporočil in tako naprej. Zdi se, da lahko pride do sporo med eh, nadzornim odborom in tem nadzornikom in potem bi se ta dva organa med seboj tako izničila, da na koncu ne bi dobili nič. Merila o neodvisnosti kandidatov so jasna, pri ukrepih ni jasnih priporočil, kakšna naj bi bila navodila za izogibanje na skrižju interesov. Preprosto je zelo veliko luken v tem sistemu ko sem prvič to prebrala, nisem mogla verjeti, da, da je kaj takega sploh mogoče napisati. Predlog vključuje zelo veliko pomankljivosti in tudi naši pravni strokovnjaki so tako povedali, nadzorni organ, nadzorni odbor se je prav tako oglasil, rekel je, da kritično obravnavajo neodvisnost Olafa tudi ta nadzornik naj bi bil eh, povezan z Olafom in tako naprej. Komisar bi lahko dvignil svoj glas, ampak eh, ne vem, ali je ustrezno, da ljudi obravnavamo kot ljudi prvega razreda in drugega razreda. Ne vem, mislim, da bomo s tem uvedli nove težave in nove neučinkovitosti, ne pa da bi rešili stale probleme. To je pač rezultat zgodbe zaenkrat. Kmalu, leto sicer ne, kajti celotna konstrukcija je taka, da si zasluži, da enkrat temeljito spregovorimo o tem in da preverimo pomenkljivosti trenutne uredbe, trenutne ureditve, ampak v novem letu mislim, da bomo kmalo pripravili predlog kolegic in kolegov. Zato bi bilo prav gotovo zelo dobro, da bi se še enkrat ukvarjali s tem. Kolegica Sender je prosila za besedo. Si, eh, Hvala. Gospa predsednica, gospod komisar, najprej glede na to, da je to naš zadnji uh, skupni sestanek, bi se zahvalila za naše dobro sodelovanje. Včasih smo uh, bolje, so včasih slabše, to, vendar, to je seveda normalno, glede na različne vloge, ki smo jih imeli. Seveda vam pa želim se najboljše v, v vašem prihodnem življenju. Upam, da ima vaša lepa prihodnost. Ste še mladi in imate še veliko pred sabo. Kar zadeva samega nadzornika, naj povem naslednje. Vidim, da ste sedaj tu v nekašnem institucionalnem boju, vendar tudi sami ste za to nekoliko odgovorni. In odgovorni ste tudi za to, da bi zadeve šle bolje in da ne bi imeli um, takšnih spopadov med institucijami. Torej, Že eno leto smo v neki situaciji, ki je takšna, kot je. Olaf je ključnega pomena za boj proti goljufijam, zlasti eh, dokler še ne deluje Evropski javni tožilec. Mislim, da bi tudi to morali začeti izvajati in tudi to torej vstaviti v naš pravni okvir. Vendar sedaj imamo Olaf, ki nam pomaga pri boju proti goljufijam. Imamo odbor za nadzor in seveda v zadnjem času smo v situaciji, ko smo nekateri se morda nekoliko preveč upletli v nekatere zadeve, v katere se ne bi smeli in prišlo je do situacije, v kateri smo tudi zaradi pomankljivosti nadzornega odbora. Nadzorni odbor bi moral ravno skrbeti za samostojnost Olafa, sedaj pa je ta nadzorni urban nekakšen zmaj, ki nadzoruje to kar se dogaja v Olafu in česa Olaf ne bi smel početi. In menim, da če imamo nek zaupni dokument, potem ne sme krožiti na okolje, to je sveda jasno, kaj ti potem pride do škandala. In tudi sama sem posila evropskega nadzornika za varstvo podatkov glede tega in tudi on je pravzaprav pristojen za varstvo podatkov. Torej, izvajanje priporočil nadzornega odbora je pripeljalo v to situacijo in torej prišlo je odločenih pomankljivosti. Kaj ti recimo teh oseb, katerih imena so prišla v medije, sploh niso vprašali glede tega, ali se lahko uporabijo te imena. In to ni dobro, kakorkoli že, to ni dobro, to je slabo. In potem to še mi uporabljamo kot svoje orožje. Če se sedaj povrnem na vaš predlog, hvala za ta predlog. To je znak tega, uh, to, da priznavate uh, naše delo. V našem odboru smo resno zaskrbljeni glede določenih deontoloških praks v OLAF-u. OLAF je izjemno pomembna organizacija. Zelo pomembni so pri boju proti eh, goljofijam, vendar znotraj Eh, medinstitucionalnih eh, odnosov pa vendarle doživela določene kritike in torej do napak je prišlo in ta predlog kaže ravno na to, da potrebujemo nekakšen poslovnik, nekakšen deontološki kodeks, s katerim se bo zaščitilo eh, osebje, pa tudi tiste, ki delajo pri OLAF-u. To je pomembno tudi zato, da zavarujemo osebe ali organe, ki so v postopkih pri Olafu zaradi goljufi in tako naprej. In ta predlog je že korak v to v pravo smer in potem je seveda vprašanje, ali lahko dejansko zagotovimo varstvo za osebje pri Olafu, ki dobro pravi svoje delo, da ve kako, pa da hkrati eh, zagotovimo varnost za tiste osebe, ki so v postopkih preverjam pri Olafu. In vaš predlog seveda vsebuje določene vprašanja, ki jih moramo o, obravnavati določene pomankljivosti, so takšne, da jih moram obravnavati v svojih razpravah. Sveda ni uh, nadzorni organ Olafa tisti, ki je sodnik Olafa. Ne, ima jasno nalogo in je dobro pravila to svojo nalogo kljub nekaterim pomankljivostih. In z tistim znanjem dokumentom, so skušali rešiti težavo, ko je prišlo do tiste največje, naj, največje, največje kamna spotike. Vendar ne smemo iz nadzornega odbora delati nekaj, eh, kar ni. Ne, Olaf je torej odvisen od komisije, vendar ne smemo priti v situacijo, ko nekdo nadzira koga menim, da obstajajo težave, vendar gotovo se zavedate, da mm, nadzorni odbor uh, ima svoje naloge in morda bi lahko imeli novo uh, institucijo, ki bi uh, skrbela za tiste državljane, ki so žrtov napačnega upravljanja podatkov. Torej, mislim, da bi morda ombudsman bil prava institucija za uh, odpravljanje to vrstnih težav. In nima smisla ustvarjati nove institucije, temveč poskrbeti za to, da poskrbimo za varstvo eh, procesnih jamstv državljanov. Nima smisla, da imamo nekaj novega, kar bo vse skupaj še bolj zapletlo in potem bo državljan še veliko bolj zgubljen eh, glede tega, kdo naj bi skrbel za kaj. Zato bi morda lahko ombudsman, ki že obstaja, ombudsman, ki že obstaja, je oseba, ki jo državljani že poznajo in morda bi lahko ombudsman prevzel to vlogo. Torej, takšen je moj prvi vtis, sama bi šla najprej v to smer. Vsekakor pa se veselim tega predloga in razprave o tem predlogu in morda bomo lahko izboljšali na ta način pravni eh, okvir in s tem tudi izboljšali samo situacijo glede razmeri med institucijami. Gajer, hvala lepa. Ines je bila zelo obsežna, zato bom sam kratek. Komisar, hvala za vaš eh, govor. morda bi lahko to točko izkoristili tudi zato, da si nekoliko izmenjamo politična mnenja. Zelo me skrbi, kako se ta tema obravnava v Evropskem parlamentu. Tisti, ki se ukvarja z Evropsko unijo, ve, kako je nastal OLAF po koncu velikih finančnih škandalov, ki so bili tukaj v Evropski uniji. Vsak, ki se ukvarja z proračunskim nadzorom in z ugledom Evropske unije, je vesel in zadovoljen, da imamo ta organ in če ga ne bi imeli, bi pač našli nekaj drugega. V tem odboru smo sedaj prišli tako daleč, da če si zadeve preberemo na internetu, lahko vidimo, da Olaf ogroža eh, proračun Evropske unije počasi sem mnenja, da moramo razmisliti o tem, kako razpravljamo o tej temi. Olaf je po mojem mnenju institucija, kjer delajo ljudje in ljudje delajo napake. Kot politiki pa moramo poskrbeti, da napake ne bodo povzročile prevelike škode, zato imamo nadzorni organ. In ti dve instituciji, če lahko tako rečem, sta v velikem sporu že nekaj časa, sedaj pa bom zelo neutralen, nisem vedno prepričan, da imajo vse zainteresirane strani enak interes, da se ta spor reši. Tega vtisa nimam več. sedaj lahko počakamo, da se pač s časoma reši vse samo od sebe, lahko pa zadeve poskušamo urediti na novo. Vendar potem se pojavi druga nevarnost, namreč, da bomo naredili pot za nov problem. Ines je to že omenila. Mislim, da je treba narediti takole. To vam povem čisto odkrito. Mm -hmm konstrukcija tega mesta si zasluži kritiko in ta kritika je upravičena. Tisti, ki bo želel nekaj spremeniti na pozitivno, bo prav gotovo dobil mojo podporo in tudi podporo celotnega odbora. Vendar naša razprava mora biti takšna, da ne bomo poskušali stati na robu katastrofe in si dobiti neko verodostojnost, katastrofo pa pustili pri miru, tako ne gre. Drugič, skrbi me, da če bomo z razpravo nadaljevali tako, kot smo začeli, potem bomo tudi naslednje mesto, ki bi morala ocenjevati ustreznost operacije Olafa in komisije, da bo to mesto spet postalo vir problemov mislim, da moramo biti jasni, da mora biti jasno, no, bom povedal drugače. Želim imeti takšno razpravo, ki bo osvetlila dejanske pomanjkljivosti, ki se bo usmerjala v iskanje rešitev. Ampak, prosim, da se ne spuščamo več v pristop, ki vodi v nove probleme sam osebno in mislim, da to velja tudi za vse iz vrst socialistov, si želim naslednje. Zadeve, ki ne tečejo dobro, je treba izboljšati. Izboljšati je treba njihovo delovanje. Nobenega dvoma ni, da je to legitimna operacija. Vendar, seveda, moramo razmisliti tudi o tem, da ne bomo prišli tako daleč, da bodo prav tiste institucije v okviru komisije in OLAF je takšna institucija v okviru institucije, ki bi morale zaščititi proračun, potem počno prav nasprotno. To je moja prošnja. Veliko ljudi razpravlja o tej temi in uh, mislim, da moramo biti pošteni do te institucije. In mislim, da moramo iskati konstruktivno rešitev predlog komisije je pred nami, preučili ga bomo, videli bomo, kaj prinaša in kaj ne. Poročilo pozdravljam, vidimo, kje so zadeve podrobne in to je zelo dobro. Socialdemokrati te bomo tam pragotovo podprli. Želimo si zagotoviti legitimnost celotne operacije, ampak vseeno me nekaj skrbi. Naslednja meta razprava ki jo bomo imeli o legitimnosti operacij služb komisije, bo takšna, da bomo na koncu povzročili več institucionalne škode kot pa institucionalne koristi. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa imam problem. Osebno sem bila nagovorjena, zato želim že kaj povedati v zvezi s tem. V zvezi s tem predlogom smo že razpravljali, komisar pa je takrat zbolel ta razprava, ta predlog je tekla nekoliko drugače kot danes in ta razprava je bila zelo odkrita. Ne vem, ali si bil tam, ampak razprava je bila zelo poglobljena. Pravni problemi so bili prav tako omenjeni, omeniti sem jih poskušala tudi danes, omenjala sem samo pravne probleme, ampak tudi drugi so omenjeni. Kajti strinjam se z ostalimi, zato tega nisem sedaj danes še enkrat omenjala. Že deset let sedim v odboru za proračunski nadzor in vidim, da je nivo znanja zelo različen. Z različnimi nivoji znanja potem imamo tudi različna izhodišča za razpravo, zato vas pozivam, da berete imamo poročilo nadzornega odbora z zelo pomembnimi prilogami. Letno poročilo nadzornega odbora z prilogami je pomembno. Te, te priloge pojasnjujejo, kako Olaf dela. In lepo prosim, da te priloge preberete in iz tega potegnete sklepe. Sama sem potegnila sklep, da imamo resen problem. Kaj ti? do ustanovo, ki smo jo oblikovali za to, da bi zaščitili finančne interese Evropske unije, smo sedaj spremenili. Sedaj se pojavljajo težave in tukaj tudi moje pomisleke. Tega ne bom več ponavljala, ker mora spregovoriti komisar. Ampak povedati želim naslednje. Če bomo ta spor med nadzornim organom in generalno direkcijo o tem, kako naj bi sploh zagotovili nadzor, če tega ne bomo rešili, potem moramo preprosto razpustiti Olaf. Kaj ti? Neke institucije, nekega urada, ki ga ni mogoče nadzirati, ni mogoče pustiti pri življenju. To je tisto. Dejansko je tako, kakor praviš. Gre za eksistencialno vprašanje. Zato lepo vse prosim, da te dolgotrajne probleme rešimo. Seveda pa bo pri tem moralo sodelovati več strani. Ne želim se igrati Črnega Petra, tudi sama sem vključena v ta problem, tega nikakor ne zanikam. Ampak mislim, da si ne moremo privoščiti, da bi nadaljevali z izvajanjem nekega organa, ki ga nihče ne nadzira. Po drugi strani pa lahko ta organ zelo škodi ljudem. Vsak teden imam pogovor z ljudmi, ki mi poskušajo pojasniti, kako so bili oškodovani fizično, finančno, psihično zaradi preiskav Olafa. Več let tega nisem želela slišati, sedaj pa moram, ker sem poročevalka, to upoštevati in seveda želim konstruktivno delati na tem. Svetujem vam, da si preberete dokumente in če tega ne boste storili, preprosto ne boste mogli vedeti, kaj se dogaja. Gospod komisar. Uh, Hvala lepa za to izmenjavo mnen. Kar nekaj tem je bilo omenjenih. In najprej glede medijacije. in razmerje med Olafom in nadzornim odborom Olafa. Moram reči, da sem imel kar nekaj bilateralnih sestankov z nadzornim odborom ob opravljanju mojih dužnosti in menim, da so bili to konstruktivni sestanki. Trdno sem prepričan, da Olaf potrebuje močan nadzorni odbor. O tem me ni treba prepričevati. Močnejši kot bo nadzorni odbor, močnejši bo Olaf. Sploh glede na občutljivo področje, na katerem delujejo. Kot sem povedal v vodoma, res ne morem razumeti, da ko povabim oba dela, da se usedata skupaj z mano, da razpravljamo o težavah na odprt način, odkrito, brez kašnih skritih agent in namenov, sem dvakrat prijel negativno mnenje. Dobro, vsakdo lahko ima svoje mnenje in je lahko opozicija, ampak menim, da so bile te razprave na mestu. Moj naslednik, no, njemu bomo, bom svetoval, da naj se resnično vključi v te razprave, tako da vključi vanje tako nadzorni odbor Olafa in zadevnega komisarja za obravnavanje težav. Obstajajo pa temeljne razlike pri razumevanju. te je treba še preučiti, po mojem. Naprimer, jaz, tako kot Olaf, verjamem, da more dejavnosti Olafa temeljiti na pravilih. Gre za zelo občutljivo področje in zato je treba delovati v skladu s pravili. Zato sem bil še toliko bolj vesel, ko smo podpisali dogovor o načinu dela. Jaz sicer nisem sokonjak za podrobnosti, pa tudi mi ni treba, da sem, saj sem politik. Menim pa, da če smo lahko dosegli podpis tega dogovora med nadzornim odborom in Olafom, bi morale biti težave rešene, ker ti obe strani sta se dogovorili, da naj bo izmenjava informacij temeljila na pravilih. Potem pa seveda je nadzorni od, odbor k malu prišel do sklepa, da informacije ki jih prejmejo na ta način, niso zadostne. Se lepo in prav, ampak jaz se ne morem strinjati, da brez spremembe pravil se lahko še naprej pretvarjamo, da bi pridobili več informacij, kajti potem situacija lahko uide izpod nadzora. Če se vsi razumemo, da podatki niso zadostni v skladu s pravili, iz dogovora, ki ste ga podpisali obe stranki, je prava rešitev v tem, da se spremenijo pravila in da se pridobijo podatki in informacije, ki so nujne za posvetovanje z nadzornikom, za varstvo podatkov ali gre za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih pravic in tako naprej. Po mojem je treba delo opravljati na tak način. Ne morem se strinjati z izrazi, kot so. No, predstava je bila drugačna, drugače smo si predstavljali te stvari. Ne, te dejavnosti, dejavnosti Olafa morajo temeljiti na pravilih. Zlasti zaradi občutljivega področja, na katerem deluje Olfa, in v njihovih odnosih, pri njihovem delovanju in tudi pri delovanju oziroma sodelovanju z nadzornim odborom. Obe strani se morate vsesti skupaj in preučiti, kaj manjka v obstoječih pravilih in se dogovoriti za spremembe pravil. To je preprosta rešitev za problem, ki se nenehno poraja in pojavlja v različnih forumih v tem odboru, in druge. Potreben je konstruktiven pristop. To je ključnega pomena za rešitev tega problema. Toliko o nadzornem odboru Olafa. Naj dodam še nekaj. Jaz sem bil tisti, ki je zagotovil, da na prošnjo nadzornega odbora, da dobijo več osebja in zdaj imajo število osebja, kot so ga zaprosili. Tako da me ne more nihče kriviti, da se nisem vključeval v reševanje teh težav ali da nisem naredil dovolj ali da nisem želel rešiti teh težav. Vse me poznate, jaz sem prebral resnično prebral vse dokumente. In sem pogledal tudi priporočila nadzornega odbora in kako se izvajajo ta priporočila v Olafu. Vesel sem, da velika večina priporočil podana strani nadzornega odbora v zadnjih dveh letih so bila tudi izvedena. Olaf jih je izvedel in ta priporočila so bila res dobra. Res občudujem, da je nadzorni odbor resno pristopil k tem priporočilom. Če si pogledamo besedilo, ki ga predstavljajo v svojih mnenjih, vidimo, da so tam priporočila in tudi aktivnosti, ki so sledile priporočilom. To kaže na odlično sodelovanje med obema organoma. Sveda pa obstaja še nekaj, še kar nekaj stranskih dejavnosti, ki ustvarjajo vzdušje, da je nekaj narobe med obema. Tako si jaz razlagam to situacijo. Če se navežem še na nadzornika za procesna jamstva, moram biti najprej zelo jasen. Najprej smo pripravili sporočilo, kjer smo razložili naše prihodnje aktivnosti. Že sredi 2013 smo to pripravili. Prosili smo institucije in zakonodajne organe, torej svet in parlament, da izrazita svoje mnenje o tem sporočilu. Prejeli smo mnenje sveta, žal pa nismo prejeli mnenja Evropskega parlamenta. To pa ne pomeni, da nismo zaprosili za to mnenje in da se nismo posvetovali s parlamentom. Parlament se pa samo ni odzval na našo prošnjo, na sporočilo. Kot smo obljubili, smo v sporočilu smo potem osem mesecev kasneje podali svoje poročilo, kar nekaj časa je bilo na voljo za razpravo o tem, o zamislih. Mislim pa, da imamo še vedno nekaj časa, tako da ne smemo gledati na ta predlog, kot da je zapisan v kamen, da ga ne moramo več spreminjati. Še vedno lahko razpravljamo o različnih zamislih tukaj v tem odboru, odboru in v svetu in pridemo na dan z najboljšo možno rešitvijo. Ne bom se spuščal vse podrobnosti tega predloga. Vseeno pa je tukaj nekaj temeljnih vprašanj, ki jih je treba preučiti. Po mojem mnenju so izjemnega pomena. Menim, da bi bilo narobe, da bi bila napaka, če bi osredotočili vsa pooblastila v enem organu, pa naj bo to nadzorni odbor ali kakšen drug organ. Po mojem bi bila to napaka, ker bi potem lahko prišlo do tega, da bi ta organ postal nekakšno nadomestilo za generalnega direktorja. To se mi zdi, da ne bi bilo dobro. Generalni direktor mora prevzeti odgovornosti in opravljati svoje dožnosti. To mora biti jasno ločeno. Vloga nadzornega odbora mora biti ločena, kajti že samo ime pove, da gre za nadzor. Zakonodajalec pa jasno pravi, da moramo imeti sistematični nadzor vseh dejavnosti, zaradi česar je potreben dostop do konkretnih primerov. Brez tega dostopa je potem zelo težko izvajati ustrezen nadzor. Mislim pa, da je res nujno, da ohranimo to vlogo za nadzorni odbor in da tega ne mešamo. Vsakodnevno vlogo in delom, ki ga opravlja generalni direktor, se pravi, ko gre za organizacijo poizvedb za vsakodnevno vodenje. Mislim, da bi potem prišlo lahko do potencialnega konflikta interesov. Zato smo predlagali, da se to loči. Nekateri organi so rekli, da no, ker je nadzornik povezan s komisijo, potem ne bo neodvisen. Ampak to ni res. To ne drži. Nadzorni odbor je tudi povezan s komisijo. In člani od tega odbora prijemajo svoje dnevnice in plačila od komisije, ampak nišče ne more reči, da niso neodvisni od komisije. Nadzornik bi bil v enakem položaju, to je neke vrste administrativna služba. Komisija plača plačo osebi, ki je zadolžena za te dejavnosti in to je to. Tudi postopek za imenovanje nadzornika jamči, da bo in da mora biti neodvisen. Vse institucije bodo namreč vključene v imenovanje te osebe, tega nadzornika. Nadzorni odbor pa bi prav tako podal svoje mnenje glede osebe, ki se imenuje za nadzornika za procesna jamstva. No in če govorimo o neodvisnosti Olafa, Moram reči, da ne razumem najbolje logike. Pravite, če se ta vloga da nadzornemu odboru, potem Olaf ostane neodvisen. Če pa se ta vloga da oziroma postavi ločeno, na ta način izgubimo neodvisnost na nek način. S tem se resnično ne strinjam. Veliko smo si prizadevali za vzpostavitev te pazljive, tega pazljivega ravnovesja med različnimi vlogami in mnenjem nadzornika glede pritožb in ostalega dela ni zavezujoče za generalnega direktorja. To zagotavlja samo dodatno varovalko ki pravi, dobro, če se je nekdo pritožil nadzorniku in je nadzornik ocenil, da gre za veljavno pritožbo, potem, lahko, potem generalni direktor tega ne more ignorirati. Če želi, če želi to zanemariti in ignorirati, mora razložiti, zakaj je tako in to mora ustaviti tudi v svoje poročilo torej zakaj se ni ukvarjal s to pritožbo. In mislim, da je v tem lepota te zamisli, da obenem uvedemo tudi dodatno plast nadzora za procesna jamstva, obenem pa ohranimo neodvisnost Olafa. Izpodbijanje odločitev nadzornika za procesna jamstva, tudi to vprašanje je bilo postavljeno. Menim, da ni potrebe vzpostaviti sistem izpodbijanja odločitev nadzornika, kajti zadevna oseba bo lahko izpodbijala oziroma oporekala vsaki odločitvi nadzornika na sodišču. Lahko bo to odločitev nadzornika ali generalnega direktorja. In bo lahko izpodbijala postopek, ki ga predlagajo. Ampak tudi pri tej točki menim, da smo lahko odprti za razpravo na različne načine in za to, kako se to lahko čim bolje obravnava. Tako da vas vabim k konstruktivni razpravi, zato da bi prišli do najboljše možne rešitve. Kar zadeva člane, posebni status članov, zahteva posebno obravnavo. Zato smo predlagali, da se uvede predhodna, predhodno pooblastilo za najbolj usiljive, če lahko tako rečem, dejavnosti Olafa. Gre za kvazi pravosodno vlogo, ki nam omogoča, da se izognemo nesporazumom, kakršni smo bili priča v preteklosti, tudi tukaj, naprimer glede odnosov med Olafom in Evropskim parlamentom. Veliko zadovoljstvo mi je, da Evropski parlament in Olaf, da sta podpisala delovni dogovor, ki omogoča tudi več ja, jasnosti za dejavnosti Olafa tukaj v parlamentu. In člani institucij, ki so opredeljeni v tem predlogu, preprosto odražajo realno stanje. Ne bom jasen če govorimo o članih, o predstavnikih Evropskega sveta, lahko poteka preiskava pisarne znotraj institucije, ne pa nekje doma, nekega na domu premijeja ali predsednika ampak kot predstavnik institucije, v tem primeru Evropskega sveta, lahko eden ali drug predstavnik naredi nekaj narobe, kar je zelo malo verjetno, ampak vseeno pravila morajo biti enaka za vse. In to imamo zapisano v našem predlogu. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja, ki so bila postavljena. Za zaključek naj povem še naslednje. Nedavno ste razpravljali o poročilu Olafa, to je najnovejše poročilo. Mislim, da to poročilo jasno kaže, v kolikšni meri smo izboljšali učinkovitost dejavnosti Olafa. Ponosen sem na to, da ljudje in institucije zdaj veliko bolj zaupajo Olafu in ko se srečajo s problemom, ga predstavijo Olafu in število primerov se je močno povečalo tudi faza za reševanje teh težav se je precej skrajšala in preiskave same. Prosim pa bi vas, da ne dramatiziramo situacije preveč. Menim namreč, da je Olaf res naredil velik korak naprej, velik napredek v zadnjih dveh letih, kar zadeva delovanje tega urada in mislim, da smo lahko vsi skupaj ponosni na to. Hvala. Hvala lepo, gospod komisar. Sami ste statistik. In mislim, da bi si morali pogledati statistične podatke, kako so ti statistični podatki nastali. Samo sem to storila in mislim, da mi je to lahko koristilo pri celotni sliki. Gospa Sender. Hvala. torej povedala bi nekaj glede sprememb članov v nadzornem odboru. Konferenca predsednikov se bo sestala prihodnji teden tu v parlamentu in zanima me, kdaj, ali imate morda kakšne podatke glede tega, ali imate kakšen podatek glede tega, kdaj bi se lahko sestala stala skupina na visoki ravni glede sprememb članov nadzornega odbora. Hvala. Hvala. Še jaz imam vprašanje. Rekli ste, da je treba obravnavati enako vse. Evropski svet je sedaj vključen v ta predlog. Zanima me, kako bo to načelo enake obravnave veljalo za preverjanja ex ante. Tukaj imamo v mislih generalne direktorje. V, te, v ta preverjanja ex ante so vključeni samo uslužbenci EU, ne pa običajni ljudje, če tako lahko rečem. Kako je to mogoče obravnavati kot enako obravnavo? Uh, uh, well, uh Uh, uh, no, glede vprašanja, ki ga je pravkar postavila kolegica, moram reči, da sem zelo vesel, da ste blizu te odločitvi. Potem, ko se vse institucije dogovorijo o postopku, bomo objavili poziv k izrazu interesa. Verjetno konec novembra. Mislim, da je res pomembno, da to naredimo vnaprej, ker spremem do spremembe mora priti februarja. Spomnim se prejšnjih postopkov, ko ni bilo vedno prav enostavno najti konsenza med tremi institucijami glede kandidatur. Postopek bi morali začeti čim prej, tudi z realnega vidika, da slišimo, kdo je za to zainteresiran. Če bi potem to naredili že decembra v prvem poskusu, bi bilo to odlično. Če bo treba narediti še drug poskus, bo treba veliko dogovorov med institucijami, da se najdejo termini za to, da se dokonča ta postopek. Glede vprašanja gospod Gresler. Obstaja jasna razlika kar zadeva predstavnike institucij, predstavnike Evropskega parlamenta, so evroposlanci, imajo posebna pravila o imuniteti, to so izvoljeni predstavniki in zato jih je treba zagovarjati oziroma braniti, ko pride do neustreznih dejavnosti. Predstavniki drugih institucij pa so tudi politično imenovane osebe in obstaja jasna potreba, da se spoštuje njihova neodvisnost. Razlikovati pa je treba med predstavniki institucij, kot rečeno, in zato smo predlagali, da bi imeli to pravilo za predstavnike institucij. Mislim, da je to običajna praksa v državah članicah, da se lahko preišče nek urad, pisarno predstavnika institucije, da je treba dobiti nalog od sodnika. in tudi tistega, ki je pristojen za upravne preiskave, ne za kazenske preiskave. Pravni okvir je tak, ki omogoča, da se zaprosi sodnika za pooblastilo ali za nalog za preiskavo, da se določi ta vloga za nadzornika za procesna jamstva. Mislim, da je to temeljna ideja v zadju tega predloga. Hvala. Vielen Dank. Hvala lepa. Kot poročevalka bom sedaj sklenila. To, kar ste povedali na koncu, gospod komisar, kaže, kaj je problem. Smo v neki sivi coni, kaj naj Olaf počne. So nadzornik, ampak lahko imajo zelo resne pravne posledice. To je tisti problem, ki ga poskušam rešiti s svojim eh, poročilom. Predlog komisije ne, reči, ne reši nič, sami pa moramo to rešiti, kajti drugače ne bomo prišli nikamor. Vse, kar Olaf počne, mora biti pod ustreznim nadzorom. Seveda pa mora biti omogočen upogled v dokumente, imeti moramo ustrezna preverjena, drugače nič ne bo koristilo ničemor. Če res želimo rešiti problem, potem moramo omejiti te možnosti, ki jih ima Olaf, kajti te pristojnosti morajo biti zastavljene v skladu z pravnimi določbami. Sama nisem sedaj pojedla jabolka modrosti, ampak eh, vse to, kar smo sedaj slišali od pravnih strokovnjakov in tako naprej, se bomo morali spustiti po tej poti, kajti nimamo nekega kazensko-pravnega formu, kamor bi se lahko ljudje obrnili. Z Evropskim sodiščem bi morali zadeve tako zastaviti, da bodo postopki mogoči. Prvo vprašanje je, ali bo ta predlog ostal na mizi pri novi komisiji ali bo umaknjen. Ne bi bilo dobro, če bi se nadaljevali z delom, potem pa bi bil predlog umaknjen. Poskusili bomo skleniti pravne vrzeli, to bom svojim poskusom in poročilom prav gotovo poskušala storiti. Razumem pa tudi, da moramo delati na tem, zato da nadaljujemo z delom. Vse tisto, kar ni bilo vključeno v prejšnjo revizijo, moramo upoštevati. Vprašanje imunitete je zelo pomembno vprašanje, vprašanje imunitete za poslance seveda in ne želimo si, da bi bili kar tako predmet nekih preiskav. Po drugi strani imamo tudi direktivo, tam si želimo to še enkrat to upisati, zato da bomo imeli pravno gotovost. Imeli smo tudi zasedanje na to temo z odborom za pravno vprašanje, našli smo rešitev, ki je po mojem mnenju zelo dobra. Po mojem mnenju bi lahko to rešitev uporabili tudi v uredbu o Olafu. Verjetno ste zadnjič nastopili pri nas, gospod komisar. Lepo vas je bilo spet videti. Hvala lepa za sodelovanje. Ne vem, ali nam boste zaupali, kaj boste počeli v prihodnosti, ali je to morda nediskretno vprašanje, ampak eh, kakorkoli že, želim vam veliko uspeha v prihodnosti, v veliko veselje nam je bilo sodelovati z vami, trdo delate, to cenimo vsi. Prav tako pa ste nekdo, ki nas je vedno obiskal, ko smo ga povabili, hvala lepa za to. Mislim, da smo imeli zanesljivega partnerja v vas, zato se vam v imenu odbora zahvaljujem. Če želi kdo še kaj povedati, lahko 20 minut časa še imamo. Hvala, gospod komisar. Um, uh, Hvala lepa za te prijazne besede. da je trenutek, da pogledamo nazaj, kaj smo dosegli v tem obdobju. Kot sem že rekel, imam precej širok eh, nabor pristojnosti in Olaf je le delček mojih nalog. Ukvarjam se s carinami, statistiko, davki. In Ko pogledam nazaj, mislim, da sem lahko ponosen na to, da smo dosegli velik napredek na vseh teh področjih in še posebej sem vesel, da smo dosegli napredek na teh težavnejših področjih, za katere je pristojen vaš odbor ali vsaj delno pristojen vaš odbor. Seveda, vedno prihaja do razhajanj v postopkih, ko gre za razrešnico, ko se pogovarjamo o sebini zakonodaje, vendar to je normalno, tako sistem mora delovati. In torej delali smo tako, da sem jaz postavil svoje argumente, vi svoje in potem smo vedno skušali najti najboljšo rešitev. Hkrati pa moramo priznati, da imamo sedaj pred sabo več zelo pomembnih predlogov, ki, če bodo sprejeti, bodo pomenili velik napredek za evropsko kazensko zakonodajo in hvaležen sem vam za vaše delo glede varstva finančnih interesov Evropske unije. To je dejansko tisto, kar potrebujemo, tisto, kar moramo sprejeti. Potem Evropski javni tožilec, tudi to je zelo zapleteno vprašanje, vendar tudi tu napredujemo morda nekoliko počasneje, kot bi si želeli, vendar vseeno napredujemo tudi glede tega. Po osmih letih pogajanj smo sprejeli uredbo Olafu, tudi to je velik dosežek za vse nas. Morda nismo vsi najbolj zadovoljni z izidom, vendar to je kompromis, ki je sedaj podlaga za dejavnosti Olafa in to je velik dosežek. Če naj zaključim, res hvala, hvala vsem članom tega odbora, hvala vsem poročevalcem o razrešnici v času mojega mandata. Hvala vsem koordinatorjem političnih skupin, s katerimi smo se pogovarjali o različnih stvareh, o zakonodaji, o razrešnicah. In mislim, da smo imeli zelo pozitivno sodelovanje. Veliko sem se naučil, to moram priznati. In hvala za to. Torej, to je verjetno naš zadnji sestanek v tem mandatu, vendar upam, da se bomo še eh, srečali ob kakšnih drugih priložnostih in se pogovarjali o pravih evropskih vprašanjih in pravih evropskih težavah. kajti to so stvari, ki me zelo zanimajo. Kaj boste pa počeli? To pa bom ohranil zase in o tem se bom še odločil, kakorkoli že. Mislim, da je razumljivo, da je najprej treba narediti krajši odmor, zato da ocenimo, kakšna je nova realnost vendar. Še naprej bom skrbel za evropske projekte, to je v mojem duhu in to mi je po, eh, res pri srcu, sam verjamem evropski projekt. In kljub različnim težavam, ki obstajajo, mislim, da bo evropski projekt še naprej velik uspeh. Hvala.